Predvedevam, da nima nišče pripomp v zvezi z dnevnim redom. Kar se tiče sporočil eh, predsednika, naj povem sledeče. Ta sestanek je dostopen na spletu. Uporabljali bomo vse jezike razen a, eh, slovaščine, malteščine in estonščine. Odobrili bomo a, eh, zapisnik v skladu za normalnim postopkom. gospa Meved Polsen, bo eh, prevzela četrto točko, kajti gospod eh, Buarnas bo moral predhodno zapustiti. Gospa Gilera Garcia bo prevzela peto točko, tukaj gre za izdelavo, dajanje na trg in pa uporabo medicirane eh, krme in pa preklic direktive 9067. Dobro, če se obe gospe strinjata, potem bomo zamenjali peto in četrto točko. Torej, začeli bomo s peto točko. Pristojni odbor je odbor Agri mnenje pa bomo prejeli od odbora Envi. Prosil bi vas, da bo kar gospa Aguilera prevzela besedo, kajti sam ne bom podal uvoda. Poročevalka nas bo uvedla v izdelavo, dajanje na trg in uporabo medicirane krme. To se dogaja v kontekstu podobnih tem, ki jih bomo danes obravnavali. Ta tema je povezana tudi z veterino, z um, veterinarskimi zdravili. To je povezano tudi z Agencijo za zdravila in tudi z zdravjem. To je zelo pomemben kompleks tem. rad bi pozdravil še skupino polskih studentov iz Poznana. Oni se specializirajo ravno na to področje, na Evropsko unijo. Lepo vas pozdravljam. To je naša prekrasna mladina. Na voljo sem vam, če imate kakšna vprašanja po sestanku eh, odbora se lahko obrnete name. Izvolite, gospa Aguilera, beseda je vaša. Bueno, buenas tardes. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pozdravljam študente, ki so danes gostje naše seje. Seveda smo, smo jim na voljo kot je povedal tudi naš predsednik, če bodo karkoli potrebovali. Gospod predsednik, ne vem, koliko časa imam na voljo za mojo predstavitev. Ja, verjetno ne prav veliko. Eh, bueno, eh, quisiera, kot vedno zelo malo časa. El reglame... Torej gre za predlog za uredbo o medicirani krmi. Predlog je pripravila, je pripravil oziroma poročilo je pripravil naš odbor, to je povezano tudi z poročilom o veterinarskih zdravilih in o in za poročilom o predlogu za novo agencijo o veterinarskih zdravilih. Mislim, da nimamo prevoda v nemščino. Ja? No, Problem s tolmačenjem je bil rešen. Torej, rekla, rekla sem, da je naš odbor pristojen za poročilo o tej pomembni uredbi, tudi gospod Link je pripravil mnenje o tej zadevi. Namreč eh, ta predlog bi obravnavali v isti časovnici, kot pa primarno uredbo o veterinarskih zdravilih. Namreč veliko sklepov bi lahko vplivalo na eno ali drugo uredbo, zato ni smotrno, da bi to obravnavali ločeno od uredbe o veterinarskih zdravilih. Danes bom na hitro povzela. Moj osnutek poročila, verjetno ste dobili prevode v vaše jezike. Jaz bom predstavila samo najbistvenejše elemente mojega poročila. Medicirana krma je zelo učinkovito orodje, za zdravljenje, za skupinsko zdravljenje živali, torej ne zdravljenje posameznih živali. Medicirana krma je učinkovita ravno za zdravljenje celih skupin zdrav, eh, živali. Tam je treba zagotoviti čim bolj homogeno prerasporeditev zdravil po vseh živalih eh, oziroma po krmi. Na ta način ima vsaka žival dostop do enake količine zdravila v medicirani krmi eh, in na ta način dobi vsaka žival eh, pravilen odmerek, zato da je zdravljenje čim bolj učinkovito. Torej, to sem želela povdariti, ta značilnost skupinskega zdravljenja živali. Kondicirana krma je učinkovita, če so učinkovitne v njej homogeno prerasporejene. Medicirana krma je samo ena izmed uh, možnosti zdravljenja, eh, peroralnega zdravljenja živali oziroma administracije veterinarskih zdravil. Lahko so to zdravila, ki so topna v vodi, uh, tako se lahko zdravilo umeša v pitno vodo živali ali pa lahko kmet to zdravilo uh, ročno umeša v krmo. Medicirana krma je torej samo še mm, ena dodatna možnost za zdravljanje živali. Eh, torej, pomembno je tukaj predvsem, pomemben je tukaj predvsem vidik eh, homogenosti teh zdravil v krmi. Medicirana krma No, dobro, seveda sedaj imamo direktivo in sprejeta bo tudi uredba na tem področju, ampak poleg tega velja za medicirano krmo splošna uredba o higieni krme, o značevanju krme in o uporabi um, zdravil v krmi. Nova uredba o v novi uredbi o veterinarskih zdravilih bodo določene norme in določbe, eh, ki bodo veljale tudi za proizvodnjo medicirane krme. Mislim, da bi vprašanje veterinarskih zdravil morali urediti v omenjeni zakonodaji o veterin, veterinarskih zdravilih medicirana krma, kot, je, kot sem povedala že na začetku, bi morala zato biti povezana s to primarno uredbo o veterinarskih zdravilih. Ta uredba o medicirani krmi eh, je predmet zakonodaje iz 90-ih eh, let. Eh, no, seveda je od takrat minilo že veliko časa, od takrat se je zgodilo veliko, pridobili smo številne nove izkušnje in zato vsi vemo, da je ta uredba danes popolnoma zastarela. Treba je sprejeti nove norme. Prav tako sem vesela, da se je komisija odločila, da bo ta zakonodajni akt uredba dosedanja direktiva iz 90-ih let in uh, uredba 177 ima pomembne pomankljivosti in tudi izvajanje te direktive, torej govorimo o direktivi 90 skozi 176 EGS, ni bila enako izvajena v vseh državah članicah. Sedaj pa se bodo zaradi uredbe morale države članice vse prilagoditi tej novi zakonodaji. E, to je namreč zelo občutljivo vprašanje, vprašanje teh e, zdravljen. E, treba je zagotoviti čim bolj homogeno prerasporeditev zdravil v medicirani krmi in sedaj bodo tukaj sprejete nove določbe, ki jih bodo morale spoštovati vse države. Določbe o, in norme o medicirani krmi ne smejo predstavljati nobene diskriminacije do te možnosti zdravljanja z medicirano krmo v primerjavi z drugimi oblikami peroralnih veterinarskih zdravil. Krma bo torej dobila svojo lastno uredbo. No, seveda tukaj ne sme priti do kakršnekoli diskriminacije različnih oblik zdravljenja, razen če bi to imelo kakšen pomemben zdravstveni ali drugačen argument. Pravi, to možnost Ta možnost ne sme biti zapostavljena v primerjavi z drugimi obliki veterinarskega zdravljenja. V predlogu komisije se mi zdi, da obstaja določena stopnja negativne diskriminacije do medicirane krme. Zdi se mi, da ta predlog daje pred, eh, prednost drugim oblikam zdravljenja. Mislim, da moramo biti tukaj strogi Torej, enako strogi moramo biti pri vseh oblikah eh, dajanja veterinarskih zdravil. Pri vseh postopkih moramo biti enako strogi. Zdi se mi, da je predlog komisije bolj uh, postavlja strože zahteve do medicirane krpe, krme, kot pa do drugih oblikah uh, zdravljenja. No, na koncu je treba jasno uh, ločiti tudi pojem protimikrobnih zdravil in pa antibiotičnih zdravil. Po mojem mnenju bi morali to urediti v predlogu uredbe o veterinarskih zdravilih. Te definicije morajo biti zapisane v uredbi o veterinarskih zdravilih, tako je to predlagala tudi poročevalka za to temo iz našega odbora, gospa Polsen. Gospa Polsen je zelo dobro pojasnila, zakaj je to potrebno, da ločimo definicijo protimikrobnih zdravil in antibiotičnih zdravil in to definicijo bom jaz prevzela tudi v mojem predlogu. Potem, predvsem skupaj je pomembno tudi vprašanje javnega zdravja. Vse nas v tem odboru skrbi vprašanje javnega zdravja, govorim o protimikrobni odpornosti. To ima veliko praviti z, z prekomerno uporabo antibiotikov za zdravljanje infekcij. To je problem s katerimi smo vsi soočeni in se moramo s tem problemom soočiti tudi pri tej uredbi in pa uh, vseh drugih s tem povezanim, uh, eh, sami drugim, pri vseh drugih s tem povezanim uredbam. Potem opredeliti moramo tudi pojem neciljne krme in pa natančno opredeliti pojem mobilnega mešalca in mešalca na kmetijskem gospodarstvu. No, sedaj bom počasi zaključila, ne želim biti predolga. Predlog komisije omejuje količine uh, medicirane krme, ki jih lahko proizvajalci prodajo kmetom. Mislim, da to pri takšnih takšni obliki uredbe ni primerno, to bi moralo biti pravzaprav pristojnosti tistega, ki predpiše zdravilo. Ta bi moral določiti količino medicirane krme in trajanje zdravljenja. To bi moralo biti v pristojnosti tistega, ki predpiše zdravilo, torej strokovnjaka, veterinarja, on razume, kako mora potekati zdravljenje in katera je najbolj primerna medicirana krma. prav tako sem razmišljala o tem, da je verjetno ta meja treh odstotkov primerna za vse aktivne učinkovine, dokler ne bodo določene specifične meje za vsako posamezno učinkovi, eh, učinkovino. To pa bo določila uh, eh, EFSA. Eh, mislim, da mora biti ta količina učinkovin eh, najmanjša možna, ampak ta količina mora temeljiti na znanstvenih dokazih, eh, prav tako kot je to zapisano tudi v besedilu predloga. Tako, toliko z moje strani. Vsi ste prebrali poročilo, na voljo vam je v vseh vaših jezikih. Želela sem izpostaviti tisto, kar se mi zdi pri poročilu najpomembnejše, sedaj pa sem na vašo, sedaj sem vam na voljo.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 čestital bi poročevalki, ki je dobro sodelovala z poročevalci v Senci. Zahvaljujem se gospodu Desu, gospodu Lincu, ona dva sta organizirala javno predstavitev na to temo. Hvala lepa za ta predlog, ki je lahko zelo pomembno orodje za zdravje živali in pa za zaščito zdravja ljudi. No, bi pa izpostavil določene točke. Torej, ko govorimo o medicirani krmi, je treba to povezati tudi z drugimi veterinarskimi zdravili. Ti dve temi sta seveda med seboj povezani. Kar se tiče medicirane krme, res je tukaj nekaj elementov, kateri moramo posvetiti posebno pozornost po eni strani racionalna uporaba medicirane krme. Eh, se pravi, racionalno je treba uporabiti medicirano krmo, veterinarska zdravila. Če uporaba ni racionalna, potem eh, lahko pride do proti mikrobne odpornosti. Niso samo antibiotiki tisti, ki lahko povzročijo odpornost eh, v človeku. Katerekoli zdravilo lahko povzroči odpornost tako pri živali kakor tudi kasneje pri človeku. Ohraniti moramo linijo, ki jo je predlagala komisija. Antibiotike ne bi smeli uporabljati na preventiven način. E, to je lahko zelo škodljivo, Eh, prav tako pa moramo natančno razmisliti o tem, kako bi lahko medicirano krmo uporabili pri večjih skupinah eh, živali, kajti živali pač živijo v skupinah, eh, v čredah. In medicirano krmo je treba dati samo tistim živalim, ki potrebujejo zdravljenje, Eh, no, eh, in veterinar mora biti tisti, ki odloči o tem, kdaj je treba uporabiti medicirano krmo in eh, za katere živali. Prav tako moramo biti pozorni pri sami higieni medicirane krme. Včasih se zgodi, da kdo ne zna uporabljati medicirane krme, vsaj ne tako, da bi s tem dosegli mm, največji možni učinek. poleg tega pa moramo imeti jasno zastavljeno sledljivost te medicirani krmi, vse od eh, strokovnjaka, eh, ki predpiše to medicirano krmo, ni nujno v vseh državah, da je to veterinar, uh, Eh, in zasledovati moramo to medicirano krmo vse do njeni uporabi na kmetiji ali pa kaj se zgodi z medicirano krmo, ki ni uporabljena. Samo na ta način bodo eh, živinorejci oziroma kmetje Evropske unije dobili resnično eh, učinkovit in koristen instrument. Hvala lepa. Poročevalce v senci dobijo dve minuti in pol in druge govornike minuto in pol sicer eh, za razpravo ne bomo mogli zaključiti. Gospa Geding. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. Poveselja mi je bilo delati s poročevalko, bila je odprta pri vseh teh vprašanjih. Pozdravljam to poročilo. Mislim, da je to odlična izhodična točka za delo na tem predlogu strinjam se eh, glede tega, da je treba razlikovati eh, med različnimi nameni te uredbe. Tukaj gre za okvir, splošni okvir in seveda je to prostor za bolj splošne opredelitve. So pa tu nekatera področja eh, z revizijo uporabo v veterini, ki so bolj povezana za medicirano krmo. Vesela sem, da se ta skrb odraža tudi v poročilu, kajti smo sredi postopka in prav je, da spregovorimo o različnih vprašanjih. Biti moramo previdni in pozorni. Ko govorimo o medicirani krmi, moramo govoriti tudi o stvarih, ki so specifične za medicirano krmo. ni bilo uh, znanstvenih dokazov, da bi predlagane stvari prinesle kakršnokoli korist za zdrave živali in ljudi. Torej, smo za tri odstotke, mislim, da so tri odstotke, ki jih predlaga pročevalka, mnogo boljši. Če pa bi to spremenili, mislim, da bi to morali spremljati eh, predlogi, ki bi jih podprla tudi EFSA. Torej, mislim, da moramo delati na podlagi um, znanstvenih um, posvetovanj. Vesela sem tudi, da so sedaj, da, da se je vrčevalka odločila tudi eh, količin, eh, ki morajo biti vezane na ehm, eh, recepte, torej na predpisane, na tistega, ki predpisuje. Zapisala sem nekaj predlogov sprememb. Zame je najpomembnejše, da uh, usposobljeni ljudje in pa veterinari lahko predpisujejo nekatere veterinarska eh, zdravila, ko je to v skladu za nacionalno zakonodajo. To imamo v Združenem kraljestvu in če bi se omejili samo na veterinarje, bi to pripeljalo do poslabšanja položaja. Poročevalka je sprejela da to je tema oziroma vprašanje v moje državi članice in vesela sem, da bom lahko računala na njeno podporo v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Federli. Hvala lepa. Hvala lepa za ta osnutek. Mislim, da nam bo to veliko pomagalo. Večina ljudi je razumela, kako uh, pomembno je, če preveč predpisujemo zdravila, kajti to se lahko negativno odraža tudi na zdravju ljudi. Kajti rezistenca se lahko razvije na bakterije. In živali bodo prve žrtve, kajti ne bodo dobile naprimer aktivnih antibiotikov, ki jim bodo pomagale. O naslednjem koraku pa bo to zadevalo tudi ljudi. Dobili smo številke, naprimer 25 tisoč ljudi v Evropski uniji umre vsako leto zaradi um, protimikrobne rezistence. Poročevalka ni veliko govorila o preventivni uporabi antibiotikov. Žal, seveda si moramo pogledati različne vrste živali. Toda zagotoviti moramo, da bomo imeli jasno podobo nad razvojem eh, bolezni in pa da bomo videli, kako jo zdraviti. Antibiotiki se masovno uporabljajo eh, preventivno na mesto za specifične bolezni. To je nekakšen antibiotični dežnik, ki pokriva marsikaj. Dobro bi bilo, če bi se najprej ukvarjali eh, s četrto točko, eh, če bi se ukvarjali najprej za zdravjem živali, gospe Polsen, potem pa bi se posvetili eh, medicirani krmi in pa veterinarskim zdravilom. Komisija bo storila več v zvezi s tem v prihodnosti. Vemo, da po tem letu ni strategija o dobro, dobrem počutju živali. Torej, naš odbor mora izvajati pritisk na komisijo, tako da bodo te stvari potekale z roko v roki, sicer bomo dobili različno zakonodajo, ki med seboj ne bo povezana. N uh, smo proti temu splošnemu um, predpisovanju antibiotikov, splošni uporabi in to moramo ustaviti, če želimo ustaviti tudi uh, proti, uh, če želimo ustaviti pač odpornost na antibiotike. Hvala lepa. Vesel sem, da smo končno začeli sa to razpravo, da javno razpravljamo o nevarnosti preveč roke uporabe antibiotikov in da smo sedaj dobili znanstveni dokaz o tem, kako velik je ta problem in da ta zadeva tako živali kot ljudi. Na sto tisoče ljudi je bilo prizadetih zaradi tega, ker smo preveč uporabljali antibiotike. In v bolnicah obstaja prevelika odpornost na antibiotike. To je dobro. In seveda je dobro, da smo dobili ta eh, predlog Evropske komisije, ki se giblje v pravi smeri. In poročevalka je opravila odlično delo. To pomeni, da lahko sedaj eh, delamo pomembne korake, da bomo ta problem zmanjšali. žal. Imamo tu predlog poročevalke, ki ošibi predlog Evropske komisije. Sedaj je lažje prodajati medicirano krmo in sprejeti izjeme, tako da preprečujemo preventivno uporabo in da imamo niže zahteve, kar se tiče ostankov zdravil. Imamo predloge, pri katerih je videti, da je, da smo še olajšali preventivno uporabo. Seveda so tveganja vedno, če, svojo, eh, če svoj kmetijski obrat slabo upravljate. To je nevaren razvoj in mislim, da bi bilo škandalozno, če bi šel parlament v tej smeri. In sicer v trenutku, ko se je javna razprava začela o tem eh, problemu, torej o eh, protimikrobni odpornosti in pa uporabi antibiotikov upam, da bomo o tem razmislili. Ni prav, da eh, smo sedaj oslabili predlog Evropske komisije. Hvala lepa, gospod Karti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najkoristnejši vidik je, da imamo to razpravo, ne bi rad ponavljal svojih kolegov. Mislim, da je to zelo delikatna tema. In to je sedaj uravnoteženo besedilo. Moramo zaščititi naše živali, pred očmi moramo imeti tudi kmetovalce, seveda moramo imeti pred očmi tudi komercialne vidike, kajti eh, dobili, prejeli smo veliko elektronske pošte se strani podjetij in tako naprej. Ampak na prvem mestu moramo eh, imeti zdravje ljudi občutek imam, da bi lahko osnutek spremenili, kajti zagotoviti moramo načelo proporcionalnosti. Eh, to načelo moramo spoštovati pri vsem, kar delamo. Vemo, da obstaja odpornost na um, antibiotike in pa na protimikrobna sredstva, to je problem celotne Evrope, ampak to se širi hitreje tam, kjer je najmanj predpisal. Hkrati pa razumem tudi to, da je težko spremeniti zadeve, da je težko od kmetovalcev zahtevati um, drugačno uporabo zdravil. Kajti za majhne kmetovalce je to lahko velika obremenitev. Zavedam se, da moramo imeti zaščito tudi v TTIP, kajti karkoli bomo dosegli na evropski ravni, istih stvari ne bodo spoštovali, naprimer v ZDA naprimer pri proizvodnji govedine in tako naprej. Pomembno je, da imamo uh, varnostne klauzule v tem smislu. Hvala lepa. S tem smo razpravo zaključili. Drugi govorniki. se morajo omeniti na eno minuto. Gospa Jozo. Sí, <clears throat> muchas gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot je povedala poročevalka, je ta uredba izredno pomembna in najprej čestitam poročevalki. Ona je opravila izredno delo. V veliki meri je izboljšala predloge komisije. Naj omenim samo nekatere izmed njih. Mislim, da je zelo pozitivno, da imamo sedaj maksimalne količine prenosa aktivnih učinkovin. Komisija je predlagala en odstotek in zato ni nobene eh, znanstvene osnove, eh, da je potrebna omejitev ravno na en odstotek. EFSA bi morala biti tista, ki odloči, ali je to izvedljivo in ali je ta količina, ta odstotek primeren. Mislim, da je tri, da so tri, ti trije odstotki aktivnih učinkovin, ki jih predlaga poročevalka, eh, primerni. Eh, tudi kar se tiče eh, preventivno uporabo antibiotikov, torej to komisija prepoveduje, ampak to bi zelo otežilo zdravljanje malih živali. Eh, jo, ampak daj mi zmanjkuje časa. Eh, skratka, če sem kratka in jedrnata, naj povem, da se mi zdi, da je to zelo dobro poročilo. Gospod Agiu. Well, Poročevalka je dejala, da je vesela, da bomo dobili uredbo. Naj povem, da jaz sploh nisem navdušen, da bomo imeli uredbo na tem področju, kajti V Združenem kraljestvu smo zadevo zelo dobro regulirali na področju medicirane krme. Poslanci bi morali vedeti, da eh, eh, eh, kmetovalci to medicinsko krmo uporabljajo kot nagrado, kot korist za svoje stranke, ampak niso zadovoljni. In težko je te, eh, te proizvode eh, eh, naprimer topiti v vodi. Poglejte si naprimer peti člen 2D odstavek. Zink. To je element v sledih. To se lahko uporablja tudi kot zdravilo. Ta problem smo rešili v, v britanski zakonodaji. Ta peti člen bi lahko zadeve um, samo zakompliciral in lahko bi naredili korak nazaj. Uh, Potem je tu še en problem, sedmi člen glede prenosa. Združene kmetijske proizvodnje ponavadi ne uporablja ostrega jezika, ampak pravi, da eh, obesedite v zvezi s tem členom ni smiselna. To ne bo delovalo na terenu. Prosim, jaz sem eh, kmetovalec in naj eh, vam povem in verjemite mi, da to ne bo delovalo. Činkuje pan posel Linz. Gospod Linz. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rad bi se zahvalil za dosedanje sodelovanje s poročevalko. Zahvaljujem se tudi za osnutek poročila. Vlasti bi se rad zahvalil za to, da smo prilagodili časovnice in sicer eh, med uredbo o eh, veterinarskih zdravilih in pa uredbo o medicirani karmi. Kajti strinjam se, da potrebujemo koherenco med obima uredbama in to bomo najbolje dosegli tako, da eh, se bomo v zvezi s tema dvema predlogoma časovno hkrati ukvarjali. Imam občutek, da imamo razhajajoča se mnenja. Zelo sem za to, da opredelitve pustimo, to so opredelitve, ki smo jih eh, določili skupaj za gospo Grostet. Tukaj gre za profilakse in pa za eh, terapevtsko uporabo. In tudi pri um, razmerju mešanice je dobro to, kar je predlagala komisija. In naj upozorim še na sledeče. Kar se tiče tega, da stvari uidejo v naravo, tudi pri predlaganih treh odstotkih je tako, da to ne temeli na znanstveni podlagi. In mislim, da moramo obravnavati drugače antibiotike in pa druge snovi. Jutri bomo glasovali v odboru za okolje in eh, vesel bi bil, če bi to upoštevali pri nadaljni razpravi. Hvala lepa. Merci, monsieur le président. Je, crois, je voudrais remercier le, le rapport. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Antan, hvala lepa poročevalki. Pomembno je, da v besedilu določene stvari jasno opredelimo in dobro je, da se eh, tudi eh, nanašamo na pravno podlago. Ta tema je povezana z veterinarskimi zdravili in pa za javnim zdravjem. V tem osnutku eh, je poročevalka zauzela distanco do stališča sveta, ampak ta, ta distanca se mi zdi nekoliko prevelika antibiotiki naj bi poskrbeli za to, da se s to temo resno ukvarjamo, da pravilno eh, vstopamo. Pomembna je tudi tema mejnih vrednosti in v zvezi s tem bom predložil tudi predlog sprememb. Hvala. No, Hvala lepa. Naj povem, da je to poročilo zelo realistično besedilo je dobro domišljeno, tudi kar se tiče praktične uporabe. Imela pa bi vendarle nekaj vprašanj, čeprav smo o tem eh, natančno razpravljali. Opredelitve v direktivi morajo biti jasnejše. Eh, tukaj gre za poročilo gospe Paulson. Kako bomo preprečili zmedo o izvoru uh, snovi ki se lahko uporabljajo tudi pri eh, veterinarskih zdravilih. Določena stvar je naprimer eh, lahko antibiotik, je izvira pa iz rastlin. In če to želimo potem nadzirati in če imamo potem prakni celih nič ena odstotka, potem bodo proizvajalci krme kaznovani, če bo ta snov eh, v krmi. V drugih državah pa so, naprimer, te meje mnogo više, zato moramo jasno videti, katere opredelitve veljajo. Ani posel Kostinger. Dank, Kostinger. Hvala. Pridružujem se govornikom pred menoj. In zahvaljujem se za poročilo poročevalke. Dovolite nekaj pripomb. Zelo pomembno se mi zdi, da imamo odobritve tudi za manjše količine, kar se tiče um, mobilnih mešanic in pa mešalcev na kmetijskem gospodarstvu. To se nanaša tudi na prilagoditev uh, na um, količine živali. Naj bi upozorila na splošno še na sledeče. Mobilni mešalec um, se uporablja samo v redkih državah članicah. Je pa to zelo pomembno. Pri nas imamo manjše strukture, ki so na široko razširjene. Naprimer, kmetovalci sami proizvajajo krmo in tega ne kupujajo, tako kot je to v nekaterih drugih državah članicah. Zato je dobro, da imajo možnost, da ko potrebujejo mešanico, Pomembno je, da se to nadzira, da je to predpisano, ampak dobro je, da imajo možnost mešalca na kmetijskem gospodarstvu. In res bi prosila, da to upoštevate v svojih razpravah. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Oprostite. Um... Prej sem bila na predstavitvi o dobavni verigi prehrane. Tri točke sem želela tukaj omeniti. Nekatere točke so že bile omenjene, naprimer ena odstotna splošna meja, vrednosti za prenos eh, zdravilnih učinkovin. Eh, strinjam se s tem, kar je predlagala porčevalka tudi. Potem eh, tudi predpisovanje medicirane krme strani veterinarjev in drugih strokovnjakov, tudi to je že bilo pokrito. Verjetno bom sama uložila predloge sprememb v zvezi z učinkovinami, tukaj je treba razjasniti definicije, obstajajo pa tudi uh, nerešene zadeve v zvezi z čezmejno trgovino z medicirano krmo. Uložila bom nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Se pa zahvaljujem poročevalki za delo, gre za pomembno vprašanje. Eh, v določenih državah članicah je to bolj ali manj pomembno, vsaka država članica pač ima svoj način za zdravljenje bolnih živali. Medicirana krma je v nekaterih državah zelo pomembna, spet druge pa ne. Um, 11, 7 in uh, 5 so členi, ki me posebej zanimajo in zato bom v zvezi z njimi vložila nekaj predlogov sprememb. Gospod Jar je naslednji. Äh, Hvala lepa poročevalki za poročilo imam dve dodatni vprašanji. Namreč pri medicirani krmi je velik interes, eh, je interes javnosti zelo velik, zlasti pri antibiotikih. Zato me zanima, če smo tukaj dovolj izrazili, da smo za načelo manj je bolje torej za minimizacijo uporabe zdravil. In pa še vprašanje v zvezi z učinkovinami. Ehm, morda bi lahko sploh, op, sploh ehm, opustili uporabo antibiotikov v medicirani krmi. Ehm, zanima me, če sploh obstajajo kakšni antibiotiki, ki niso topni v vodi. Verjetno bi lahko zato opustili uporabo antibiotikov v krmi. Zanima me, če ima poročevalka kakšno mnenje o tem. V naši javnosti se namreč o tem na veliko sedaj razpravlja. Gospod Hutema, hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalki. Dobro je, da imamo dobre definicije, ki so izvedljive tudi v praksi. skupaj z eh, poročevalcem v senci eh, gospodom Lincom pripravljamo mnenje za odbor za okolje in tudi tam se ukvarjamo z definicijami. Eh, še nekaj o antibiotikih, o tem je govoril gospod Jar. To je zelo pomembno. OECD je rekla, da, znotraj, da je znotraj ene generacije uporaba antibiotikov zrasla za 67 odstotkov po vsem svetu. In tukaj gre dejansko za sredstva, za spodbujanje rasti, zato da bi zadovoljili povečanemu popraševanju po mesu. Po drugi strani pa so v nekaterih družbah zmanjšali uporabo antibiotikov, ampak to je povzročilo potem tudi više stroške. Sedaj teh ljudi ne smemo kaznovati na ta način, da jim onemogočimo konkurenčnost. Poskrbeti moramo za to, da stopimo skupaj in da se borimo proti prekomerni uporabi antibiotikov. Gospod Desni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki v senci. Rad bi se navezal na to, kar je bilo pravkar povedano. Res je, da je pomembno predvsem to, da zagotovimo dobrobit živali, potem potrebujemo tudi manj veterinarskih zdravil. No, ampak eh, tudi pri živalih pride do bolezni in potem je pač v nekaterih primerjih treba uporabiti antibiotike. Uh, Um, pred nekaj časa je bil pri meni predsednik veterinarske zveze, francos, ki je rekel, da želi, da bi se sistem medicirane krme uporabil po celi Evropi, da bi imeli sistem sledljivosti, tako da bomo vedeli, koliko antibiotikov je uporabljenih kje in to prispeva tudi k minimizaciji uporabe antibiotikov. Um, Na ta način moramo delati, kar najmanj eh, antibiotikov in najvišji standardi dobrobiti živali, na ta način eh, bomo šli v pravilno smer. Sedaj pa v, imeni, v imenu Evropske komisije, gospa Pongelini, prosim predstavnico komisije. Za besedo. Eh, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalki za vso opravljeno delo. Strinjamo se, da gre tukaj za zelo težek in tehničen dosje. No, glede na razpravo in poročilo, moram povedati, da se mi zdijo vaši predlogi uh, zelo zanimivi, zelo pomembni. Vsi se strinjamo s tem, da je glavni cilj te uredbe to, da zaščitimo zdravje naših živali in da istočasno zaščitimo tudi zdravje ljudi. Hkrati pa se želimo boriti tudi protej, proti tej pošasti, ki se imenuje protimikrobna odpornost. No, naš predlog si prizadeva doseči ravnotežje med zahtevami, ki so povezane z uporabo antibiotikov za zaščito zdravja živali In ciljem v zvezi z znižanjem uporabe antibiotikov. Na ta način se želimo boriti proti protimikrobni odpornosti, ki je vedno bolj razširjena ne samo pri živalih, ampak tudi med ljudmi. Protimikrobna odpornost prizadene tako ljudi, kakor tudi živali. Nekateri poročevalci v senci imajo pomisleke v zvezi z temi zgornjimi mejami, ampak tudi to izhaja iz tega, da smo želeli doseči neko ravnotežje. To je bil naš glavni cilj pri tem predlogu. Želeli smo zaščititi eh, javno zdravje, torej zdravje ljudi. In zato smo se odločili za ta predlog v zvezi z prenosom. Dobro, morda bomo morali ponovno razmisliti o tej zgornji meji, ki smo jo določili v luči vašega predloga na podlagi razprave, ki poteka o tem tudi v svetu. No, ob vsem tem pa moramo seveda upoštevati to, da se želimo izogniti prenosu teh učinkovin. Prekomernemu prenosu, ob tem moramo upoštevati tudi najnovejše tehnologije in zato smo želeli določiti te zgornje meje. Seveda mora to temeljiti na znanstvenih mnenjih in na dognanih Efse. Torej, toliko samo zato, da vam pojasnim, kakšni so bili naši cilji. No, nekateri poslanci so govorili o posameznih definicijah, o tem, kako pomembno je čim bolj jasno zapisati definicije, podanih je bilo tudi nekaj predlogov. Nekateri so predlagali definicijo aktivne učinkovine in drugih različnih pristopov želim se navezati na nek komentar. Eh, torej, eh, mi tukaj govorimo o medicirani krmi, vključno z veterinarskimi zdravili, ki so bili avtorizirani za to uporabo. In to se razlikuje od eh, oralnih veterinarskih zdravil, ki so namenjena temu, da bi zdravili samo posamezne živali na individualen način kot smo povedali že prej, je zdravljenje za medicirano krmo namenjeno predvsem zdravljenju cele skupine živali. Zato je tukaj potreben drugačen pristop. Skratka, mislim, da se vsi strinjate za našim splošnim ciljem, ki je zaščita javnega zdravja. Sedaj moramo samo še izpiliti podrobnosti, kako ta cilj doseči. Sama sem že podala nekaj primerov, kje je treba vse skupaj še eh, bolj natančno določiti, bolje moramo tudi razumeti, kaj pravzaprav za vsem skupaj želimo doseči, ampak mislim, da je ta pristop eh, eh, pravi in da, če bomo nadaljevali po tej poti, bomo dobro speljali vse skupaj. Hvala lepa, besedo dobi še poročevalka za zaključek razprave. Jo, unikament. Hvala lepa. Ob tej prvi izmenjavi stališč se želim zahvaliti za vaše prispevke. Mislim, da so naši cilji skupni. Vsi imamo isti cilj. No in naj povem še to, da se vam na razpolago želim, da bi dobili kar najboljšo možno uredbo. Ne vem, gospod Des, če je to ravno nemški model, ampak kakorkoli. izpolniti moramo naš cilj. Pred očmi moramo imeti problem protimikrobne odpornosti. Hkrati pa moramo vedeti, da potrebujemo izvedljivo uredbo, zato da bo ta uredba izvajana v vseh državah članicah. Skratka, jaz sem vam vsem na voljo za vprašanja, želim z vami sodelovati, zato da bomo lahko. Eh, izboljšali to poročilo in da bomo na koncu dobili tudi dobro uredbo. Hvala. Hvala lepa. Poročevalka je po posvetu za poročevalce v Senci se odločila, da bo glasovanje preloženo na jesen, zato da bo časovnica med Agrijem in Envijem usklajena. 26. juni je rok za vložitev predlogov sprememb. V odboru bomo o poročilu glasovali verjetno 12. oktobra. Eh, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali na drugem zasedanju meseca novembra. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj pa nas čaka četrta točka na dnevnem redu, zdravje živali. Pa začeli pa je prosil Martija Polsen. Eh. Gospa Paulsen je poročevalka za to temo. Imamo dobre novice, prišlo je do dogovora o zakonodaji, ki ureja zdravje živali. Imeli smo štiri pogovore z svetom. Čestitam vam, gospa poročevalka, zahvaljujem se vam za vaš pomemben prispevek. hkrati, gospa poročevalka, pa vam kar dajem besedo, da boste predstavili rezultate trialoga. Hvala lepa. 1. junija je potekal zadnji trialog o novi zakonodaji o zdravju živali. Ta zakonodaja je sedaj dobila novo ime. Dejansko gre sedaj za preprečevanje in nadzor nad nalezljivimi boleznimi. In to je pravzaprav osnova za to zakonodajo. Dosežen je bil politični dogovor. In eh, ta predstavlja pomemben korak naprej za Evropski parlament in za odbor za kmetijstvo. To je resnično velik uspeh za nas. Zato se seveda zahvaljujem poročevalcem v senci. Vedno znova se jim moram zahvaliti za to fantastično sodelovanje. Trenutno tukaj pogrešam Elizabet Jegle, in gospo Mankučer, ki sta mi zelo pomagali pri celotnem postopku. Še pred prvo obravnavo smo eh, morali razpravljati o ciljih in načeljih pri tej izredno pomembni temi. Ko smo se dogovorili o glavnih ciljih, o načeljih, se je pravzaprav vse začelo relativno hitro odvijati. Uspeli smo odstavke prilagoditi našim načelom. Zelo, zelo priporočam takšen način dela, ko se ukvarjamo z zapletenimi temami. Ja. V prvem krogu smo dobili 570 uh, glasov za in približno 100 proti. S tem smo sama in pa poročevalci v senci dobili zelo močno izhodišče za trialog. Torej tudi to se moramo v prihodnosti naučiti. Pripravljeni moramo biti na kompromise in eh, stopiti skupaj, ko gre za pogajanja s svetom in s komisijo. Če smo razdeljeni, potem smo šipki, če stopimo skupaj, smo močni. Torej, pri prvem glasovanju je bila najbolj pomembna točka dobrobit živali. To je povezano z zdravjem živali, torej njihova dobrobit. Eh, njihovo zdravje in pa protimikrobna odpornost. Vse te tri zadeve so bile že pred leti zelo pomembne. Eh, no, sedaj so te teme dosti bolj vidne, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija aprila 2014 objavila svoje poročilo in sedaj imamo prvo zakonodajo v zgodovini, ki vzpostavlja jasno povezavo med dobrobitjo živali, zdravjem živali in pa človeškim zdravjem, našim zdravjem. Ta zakonodaja bo zelo pomemben korak v boju proti, proti mikrobni odpornosti, tako pri živali, kakor tudi pri ljudeh in v okolju. Ne smemo pozabiti na to, da je okolje, naša voda, naša hrana, naše rastline. Vse to so pomembni dejavniki pri boju proti, proti mikrobni odpornosti. V zvezi s to zakonodajo bo, moralo, bo moral vsak metijski obrat spoštovati načela dobrobiti živali in načela uh, previdne uporabe veterinarskih zdravil. To je izredno pomembno za dobrobit živali v Evropi. To bo tudi dober zgled za druge dele zakonodaje. Ne glede na to, ali gre za krave, za prišiča, za potepuške pse, načela so enaka. Treba je končati z stresom, eh, z živali, z eh, mučenjem živali pri vseh ukrepih, ki so sprejeti. E, to je torej glavno žarišče, torej glavno žarišče te zakonodaje, je seznam nalezljivih bolezni, ki bo vzpostavljen ob upoštevanju določenih kriterijev, recimo um, bolezni, ki so povezane z kmetijsko proizvodnjo in tako naprej. To, da bomo imeli sedaj ta seznam, eh, je zelo pomembno. Bo, mm, ta seznam bo temeljil na delegiranem aktu, na delegiranem aktu, tako da bo tudi parlament imel svoj vpliv na ta seznam. In to je zelo pomembno. 39 direktiv in uredb smo imeli v zadnjih 50 letih in sedaj bomo to nadomestili za enim samim kosom zakonodaje, za jasnimi načeli, za jasnimi cilji. Um, ta zakonodaja bo zelo eh, lahko razumljiva za 25 milijonov ljudi v Evropski uniji. Torej za tiste ljudi, na uh, katerih vsakodnevno življenje bo vplivala ta zakonodaja. In to je to, kar je pravzaprav zahtevala komisija. Žehtela je poenostavitev in uh, eh, poenas, uh, eh, poenotenje evropske zakonodaje. Sedaj smo s tem dokazali, da je to možno, zato vas prosim, da podprete dogovor, ki je bil dosežen in upam, da so vsi kolegi pripravljeni glasovati za ta dogovor. Tako kot je to naredil svet 10. junija. Hvala lepa. Še enkrat vam čestitamo, gospa Polsen. Prvi dobi besedo gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod predsedujoči hiter in jedrnat bom. Želel sem se zahvaliti gospe Paulsen, ki je res zelo veliko uložila v ta trialog. Sam sem kot poročevalec v senci prevzel poročilo od Elizabet Jegle. Zahvaljujem se gospe Paulsen, mislim, da smo na koncu dobili dobro rešitev, tako da ne bom več govoril o vsebinskih podrobnostih popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala gospa Polsen. Našli smo rešitev, ki je zelo blizu pogajalskemu mandatu, ki ga je podelil parlament. Trialog je prispeval k temu, da imamo sedaj razumno, smiselno uredbo o zdravju živali in o nalezljivih boleznih. Vsaj kar se tiče moje politične skupine, bomo jutri z veseljem glasovali za. Gospod Smit. Thanks, President. Likewise, I'll be. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bom zelo kratek. Čestitam gospe Polsen. Vedno čestitamo našim poročevalcem, ampak tukaj, tukaj uh, sem res iskren. Gospa Polsen je upravila izredno delo v zvezi s tem uh, zapletenim, kompleksnim dosijem in zahvaljujem se uh, gospe Polsen, njeni ekipi in pa osebju, ki se je dolga leta ukvarjalo s tem dosjejem. Gre za to, da smo nadobestili 50 zakonodajnih aktov, sedaj imamo eno koherentno zakonodajo, ki bo vplivala na življenje na milijone ljudi, milijone živenorejcev in to bo vplivalo seveda tudi na življenje živali. Nismo dosegli vsega, Eh, dobro ravnotežje med dobrobitjo živali in zdravjem živali. K temu se bomo v odboru morali še vrniti. Eh, pričakujemo pa tudi, da si bo komisija to zastavila za prednostno nalogo, ampak vsekakor iz naše politične skupine čestitam poročevalkim, vsekakor bomo podprli ta sveže. Oui, merci, monsieur le président. La question... Hvala, predsedujoči kaj je najpomembnejše, to, kar se nihče ne predstavlja, to, kar je povezano s človeškim zdravjem. Če si pogledamo rejo in kako so skrbljene te živali, to seveda vpliva na potrošnike, tako da ne moremo storiti kar nekaj, tako kot je pač tako v nekaterih industrijskih obratih. Veste, da so mediji govorili o nespremljivih praksah pri recimo nekaterih kmetijah, ker imajo krave, tako da ne smemo pri tem liberalizmu pozabiti na primirno ravnanje z živalmi. Hvala. Dziękuję. Kończymy w ten sposób wypowiedzi. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznam govornikov. Jutri bomo glasovali s samo enim glasovanjem potem pa bomo to predali predsedstvu. Gospod Agnew. Eh, gospod predsednik, jaz sem prosil za besedo. I won't have a vote on that, because they'll all say no. Uh, this, this... Eh, no, to o, ta predlog o veterinarskih zdravilih je nekoliko enostavnejši kot uh, prejšnji svežen v Veliki Britaniji smo se temu eh, uspeli izogniti, ampak vseeno bi želel, da mi komisija zagotovi, tukaj imam na papirjih zapisano, da so veseli, da bodo lahko sedaj države članice organizirali eh, kanale distribucije zdravil, eh, torej ali lahko zagotovijo, da ne bodo odpravili našega sistema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 to boste lahko povedali pri naslednji točki, se pa pravičujem, da nisem videl, da ste želeli besede, da ste želeli besedo. Kakor sem že povedal, bomo se skupaj predali tudi svetu, zahvaljujem se gospe Polsen. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Eh, hvala lepa. Ja, mislim, da bi morali gospod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 naš odbor je eh, tukaj pripravil mnenje, pristojni odbor je Envi, sedaj razpravljamo o osnutku mnenja in o, pre, o, o predlogih sprememb. Eh, poročevalka je tukaj Marit Paulsen. In to ima opraviti tudi z poročilom o medicirani krmi. Gre za težko temo, veliko je predlogov sprememb. To pomeni, da je treba zakonodajo na tem področju poenostaviti. Uh, prosim, da predstavite te predloge sprememb, gospa Polsen. Izvolite. Tak, <clears throat> Hvala predsedajoči, hvala vsem kolegom, zlasti poročevalcem v senci, ki so obravnavali to pomembno urepo, kajti to je zelo pomemben del tega obsežnega svežnja, ki ga obravnavamo. Šla sem skozi 460 predlogov sprememb. In načeloma se zdi, da tu ni kakšnih dramatičnih razlik ali pa nerešljivih konfliktov. Ja, seveda moramo izbrati to ali ono. Tu imamo časih nasprotna stališča in tu moramo biti previdni, kaj te. Paziti moramo, katera stališča bodo postala zakonodaja ko se želimo strinjati, moramo izhajati iz znanstvenih dognanj in objektivnosti. Torej, zdi se, da vsi želimo imeti isto, bolj ali manj. Torej, večjo dostopnost, učinkovita veterinarska zdravila in zato, da bi razvili ta sektor, moramo sprejeti tudi močne ukrepe, ko gre za protimikrobsko odpornost. Tu je treba upoštevati to, kar se nahaja v vodi. No, veliko je takšnih vidikov, ki jih moramo urediti, izdelati moramo kompromise, najti moramo rešitve na to vprašanje, ki smo ga slišali večkrat in sicer, kdo bo predpisal ta zdravila. In mislim, da moramo tu doseči kompromis kajti tu imamo veterinarske strokovnjake, to so strokovnjaki, ki tesno sodelujejo z veterinari in ti bi morali spisati te recepte za ta zdravila veljavno državah članicah. Ampak, če bomo govorili o teh receptih, ki bodo veljavni posod po Evropski uniji, potem jih morajo predpisati certificirani veterinari. Tako da imamo neko pravo ravnovesje tudi pri teh zdravilih. Pri občutljivih zdravilih morajo za to poskrbeti res certificirani veterinari. In tu moramo doseči ravnovesje. To je zelo pomembno za različne države, ker imamo pač različne tradicije. Združeno kraljestvo ima recimo takšne težave in to moramo rešiti. In potem je tu nekaj, kar se mi zdi najpomembnejše. In tu bi vas res rada pozvala, da me poslušate, kajti leta 2006 smo sprejeli zakonodajo Evropske unije, ki določa, da antibiotikov nikoli ne bi smeli uporabiti z namenom spodbujanja rasti. Takrat smo menili, da to pomeni, da bomo s tem uporabljali manj antibiotiko, ampak ne, to se ni zgodilo. Rava se je razvijala in naraščala tako kot v preteklosti, ker imamo te spodbojevalce rasti in potem smo to zamenjali eh, z besedo profilaktičen in sedaj vidimo, da profilaktična raba pomeni nekaj precej nevarnega in to moramo omejiti. Kako to storiti? Sedaj je to metafilaktično, tako to imenujemo in sedaj se ukvarjamo s tem. In sedaj se moramo res zavedati dejstva, da ne moramo še enkrat imeti takšne sive cone v naši zakonodaji, kjer imamo lahko različna tolmačanja in se lahko izogibamo nekaterim vidikom. Torej, strinjati se moramo glede bolj jasnih opredelitev o tem, kaj je metafilaktična raba antibiotiko. Recimo. Mislim, da bo to najbolj trd oreh, to mandato. Zato sem povabila vračunavce v Sinci na prvi sestanek, ponedeljek 26. junija. Upam, da se bomo strinjali glede samih načel. Potem pa lahko damo naši ekipi nekaj časa, da predela podrobnosti, preden se ponovno snedemo v Strasbourg. Upam, da bo tako, rada bi slišala vaša mnenja, ampak najpomembnejše pa je vprašanje, kako oblikovati zakonodajo brez vrzeli in sivih con, kar pomeni, da nadaljujemo tako kot prej. Pierwsza zabierze głos pani poseł. Hvala lepa. Gospa Skockato. Thank you, Mrs. Hvala, gospa Paulsen. Strinjam se z Ellen Smith. Veliko zadovoljstvo mi bilo delati z vami doslej in verjetno bo tako tudi v prihodnosti, sem prepričana. Pri tem predlogu se moramo osredotočiti na dobro higieno na kmetijah. To je močno povezano z naravo kmetovanja. Industrijsko kmetovanje ni dobro za živali ali za ljudi, ki potem uživajo te živali na različne načine. Ne bi smeli uporabljati veterinarska zdravila, da bi s tem prikrili slabe standarde pri živinoreji. Podpiramo standarde v zalju previdnostnega načela, recimo, da bi zapolnili vrzeli pri vseh podatkih, zlasti, če govorimo o okoljskih ocenah tveganj in ko potrebujemo obnovitve na mesto, mejeno autorizacijo. Menimo, da moramo zagotoviti strožjo zakonodajo, ta mora biti učinkovita, da bi preprečili rabo zdravil pri živalih, ki niso bolni. Torej, tu moramo natančneje opredeliti metafilaktično in profilaktično rabo zdravil. Res je, to je kar nekaj sumljivo, ko pravite, da tega ne moramo uporabiti kot spodbevalce rasti, se pojavljate bojazni in tu moramo resno obravnavati nepotrebno rabo zdravil, kajti videli smo, da je to bilo že opredeljeno kot grožna javnemu zdravju. Tudi zeleni so vložili predlog spremembe skladno svetovno zdravstveno organizacijo. Je pomembno upoštevati smernice glede antibiotikov. To moramo upoštevati. Imamo protimikrobsko odpornost in nekateri. Antibiotiki bi morali biti uporabljeni le za živali. To pomeni pri ščitenju zdravja živali. Potem predlagamo monografe za ocenjevanje učinkov proti mikrobnih snovi, tako kot je to pri pesticidih in biocidih. Tu moramo ne nehno posodabljati v tej podatkovni bazi, da bo jasno, kakšne so posledice in da imamo prave informacije tudi o okolju in zdravju ljudi. In ne le o živalih, ki naj bi jih zdravili s protimikrobnimi zdravili. Potem so druge kolegi pozvali k boljši obravnavi podatkov, zlasti pri protimikrobnih izdelkih. Potrebujemo tudi boljše kmetovanje. Veselim se prihodne razprave. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa drugi govornik. Gospod Anjo, prosim, da ste kratki. Right, chairman, ja, predsedujoči, upravičujem se, ker prehitevam. Prej sem se prehitro oglasil to bi jo četrta ali šesta točka gospe Polsanu. V teh primerih mi bo morala komisija dati odgovor. Komisija, mi lahko zagotovite, da lahko posebno kvalificirani ljudje še naprej predpisujejo ta veterinarska zdravila v Združenem kraljestvu. Razumem, da ste zadovoljni s tem, to dopuščate, ampak to niso, kot da bi rekli, ja, lahko se to nadaljuje. Torej, ne bomo se več igrali s temi točkami, lahko slišim odgovor komisije predsedujoči. Hvala. Dziękuję pani poseł Ayuso. Posta Ayuso. Sí. Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar quiero eh, reconocer. Hvala lepa. Najprej bi želela čestitati gospe Paulsen za upravljeno delo. Eh, seveda je vedno zelo predana temam, ki so povezana z eh, zdravjem živali. Sama sem uložila nekaj predlogov sprememb, naj omenim najpomembnejše izmed njih, najprej razpoložljivost eh, veterinarskih zdravil, kajti resnično eh, nam manjka nekaterih veterinarskih zdravil zlasti za manjše živali. In zdaj s tem sem vložila nekaj predlogov sprememb. Potem, po mojem mnenju, je pomembno pri tej uredbi uh, um, uporabiti tako imenovano kaskadno predpisovanje zdravil. Če ni zdravil za določeno vrsto živali ali določeno bolezen, potem bi morala odgovorna oseba, pristojna oseba, torej v primeru naše države uh, veterinar, predpiše uporabo potrebnega zdravila. To je zapisano tudi v direktivi iz leta 2001. Uložila sem tudi predlog spremljiv v zvezi z veterinarskimi zdravili, ki so prej bila uporabljena, če na trgu, torej, če eh, veterinarska zdravila tri leta niso na trgu, je avtorizacija za njih uporabljena. Ta ureditev velja že nekaj let in mislim, da bi morala ta omejitev še naprej veljati. Uh, In eh, ne na zadnje, v zvezi z eh, farmakovigilanco, označbe eh, morajo biti takšne, da bomo lahko zagotovili ustrezen nadzor nad uporabo veterinarskih stravil. Dziękuję pan poseł Linz. Hvala lepa, gospod Linc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi oblikovalki mnenja. Mislim, da je to zelo dobra podlaga. Mislim, da je to zelo dobro poročilo, na katerem lahko gradimo. Oni so se nekaj predlogov sprememb. Veliko jih odraža to, o čemer smo govorili pri prejšnji temi. Tukaj gre za opredelitve, kako bomo opredelili antibiotika, antibiotike in pa kakšna je opredelitev eh, metafilaksov, profilaksov in pa zdravljenja. Tudi tu smo ob koncu našli dobro rešitev. Želel sem spregovoriti še o enem vprašanju. Gospod Polsen, dobil sem občutek, da nekoliko omejujete eh, pravico veterinarjev za svojim predlogom spremembe. Sam ne bi šel tako daleč. Mislim, da bi lahko našli drugi način, da bi omejili predpisovanje oziroma uporabo antibiotikov. Hvala. Gospod Polčak. <clears throat> Pane predsedo, ja se vyjadrim, že pouze stručne. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo kratek bom strinjam se s številnimi svojih kolegov. Pomembno vprašanje je eh, čas eh, zaščite podatkov. To je politično vprašanje. Sedaj je tako, da podatki omogočajo krajši rok ampak eh, prekomerno podaljšanje roka bi lahko pripeljalo k temu, da generična sredstva ne bi bila tako dostopna. Kajti eh, generična zdravila so eh, lahko tudi za eno polovico cenejša. Rad bi opozoril na tveganja, ki lahko izvirajo iz tega, da če nimamo izvornih zdravil, potem tudi ne bomo imeli generičnih zdravil. Pretehtati moramo torej, koliko časa lahko zdravilo ščitimo. Strinjam se sa predlogom Evropske komisije. Podaljšanje, ki ga najdete v nekem predlogu spremembe, je nekaj, česar ne bi podparo. To mora nadzirati tudi Evropski parlament in pa svet. Pa še ena stvar, eh, spletna prodaja. Velja prepoved spletne prodaje pri tistih zdravilih, za katere je potreben recept. To je prav. Ampak, če zdravilo ni na recept, potem mislim, da bi morali imeti možnost, da se ta zdravila prosto prodajajo na spletu. kar se tiče predlogov sprememb, ki se naha, govornik je bil prekinjen. Eh, Hvala predsedujoči, dragi kolegi. Najprej moram napovedati, da se bomo videli bolj pogosto, kajti sedaj bomo oblikovali novo parlamentarno skupino in tako bomo imeli tudi več sredstev tam odboru za kmetijstvo, da bomo lahko izkoristili pristojnosti nekaterih novih poslancev. Glede te teme, ki obravnavamo o veterinarskih zdravilih, mislim, da je nujnega pomena, da tu preučimo liberalizacijo in komercializacijo zdravil, predpisanih z recepti. Zlasti, če govorimo o spletni prodaji. Potem je nujno, da vsaka država članica popolnoma odloča o teh izbirah glede predpisovanja zdravil. Če ne, potem tu ne bi poštevali cilje, kaj zdaj imamo lahko neupravično rabo ali trgovino s njim. Ponarejanje. Gospod pričevalka je rekla, da so veterinari v posebno drugačni situaciji kot zdravniki, kajti ni socialne varnosti, tudi ni nobenih poplačil za osebe, ki sodelujejo zlasti z rejci. Potem se te storitve lahko tudi podražijo da imamo lahko hudo krizo. Tako da je to poročilo zanimivo, ampak mislim, da je to treba okrepiti. Nekoliko preveč milo je glede teh vidikov, ki sem jih omenil. Hvala. Jih še jako še do reporter, zadnji še gospod posel. Hvala lepa. Gospod je gaz, poročevalec v Sinci, izvolite. Obrigado. E, sobre, sobre ješ... Hvala lepa. Ja, mislim, da moramo to poročilo prilagoditi realnosti, sami praksi. Tega ne moremo omejiti le na antibiotike, to govorimo o kmetijstvu, ribogojstvu, govorimo o pravilih, s katerimi nadzorujemo velik niz zdravil če se s tem strinjate ali ne. Sedaj smo oblikovali sistem intenzivnega kmetovanja. Pri tem potrebujemo rabo nekaterih snovi. In to je treba pravčiti tudi vse posledice povezane s tem. In če bomo to sedaj omejili le na antibiotike in le na rabo antibiotikov, to ne bo redo kajti tu se soočamo s precej bolj kompleksno in obsežno realnostjo v sami praksi. Sedaj govorimo o dostopu do zdravil, kar je zelo pomembno, seveda. Pravčujemo sistem, ki bo centraliziran. Multinacionalke lahko registrirajo rabo zdravil v nekaterih državah lahko izkoristijo kmete v manjših državah, potem imamo države, ki nima dostopa do zdravila ali pa ima zelo omejen dostop. Potem farmakovigilanca, tudi to moramo preučiti, tega ne moramo videti le kot ukrep nadzorovanja tvega. Potrebujemo periodične preverbe, potrebujemo tudi več virov. Torej, zelo pomembno je, da nadzorujemo ramo antibiotika. In v kontekstu veterinarskih zdravil ne gre le za antibiotiko. Seveda moramo umiti ravo antibiotiko, zlasti, če govorimo o profilaktikih in če govorimo o preventivi rabi antibiotiko. S tem bomo tudi zmanjšali stroške zdravljenja. treba je nadzorovati prodajo na internetu, potem gre tudi za vprašanje glede inovacije. Tu imamo podjetja, lobiste, ki skušajo povečati rabo patentov. Poskrbeti moramo za to, da so podjetja poplačana za denar, ki so ga vložila v raziskave, ampak to ne more iti predaleč. In še nekaj na koncu. Mislim, da se lahko potrudimo, da bi sestavili zakonodajo, ki ne bodo izkoriščali lobisti multinacionalke. Štiri in mm, minute in pol ste govorili, eh, spoštovani kolega. Ljubim vas. Ähm, ich habe Müller verstanden. Müller ist ein anderer Name. Milior, bitte. Milior, was da Milior? Tudi sama bi imela dve, tri pripombe o celotnem poročilu. Najprej bi se rada zahvalila gospe Paulson. Pri uporabi antibiotikov, zlasti pri uporabi rezervnih antibiotikov, bi morali iti še korak dlje in morali bi sprejeti čisto jasne predpise. Imamo prve dokaze o tem, da eh, so zdravila za živali tudi v podzemni vodi. In to bi se moralo odražati tudi v poročilo. To je treba vključiti v tekst. Če se najdejo takšne sledi v zemlji oziroma v vodi, potem se je treba potrebno odzvati. Kar se tiče um, veterinarjev, mislim, da je treba tukaj stvari jasno zapisati tudi zato, da bi prepričili to, kar se še vedno dogaja, da se uh, profilaksi uporabljajo preventivno. Hvala lepa. Gospa Aguilera, izvolite. Gracias, presidente. Muy brevemente. Hvala, predsedujoči. Zelo na kratko. Rekla bi, da sem se strinjala s tem, kar je rekla gospa Ajuso. Ne smemo pozabiti na vse težave, ki obstajajo, če govorimo o dostopnosti zdravil za nekatere vrste. Kolegica, ki se je pravkar oglasila, je rekla, da moramo omiti rabo profilaktičnega predpisovanja, ampak to razumemo sicer, kako pa rešimo vprašanje veterinarskih zdravil za nekatere druge manjše vrste. No, všeč nam je to, da ste preučili najboljše prakse pri živinoreji. No, veliko je bilo postorjenega. Gospod Federli je rekel, da je tu veliko novih in razborljivih stvari, ki se dogajajo v nekaterih državah članicah. Ampak tu obstajajo razlike v Evropi. Seveda lahko skušamo ustvariti bolj sklejeno situacijo, ampak seveda tudi vreme vpliva na to vse pravzaprav. In ker ste mi že dali besedo, moramo mogoče ustaviti kaskadno predpisovanje, kot je rekla gospa Jusa, to me zelo skrbi. Kuje pan posel kaputo? Gospod kaputo. Grazie Presidente. Ma... Hvala, predsedujoči. Najprej bi rad čestitev kolegici Pulson. Tako ji rečem, da bom tudi sam prispeval delo kot poročevalec v senci. Mislim, da je koristno, da pri teh 406 predlogih spremim najdemo tudi nekaj kompromisov, da bo to postalo boljše besedilo ampak osredotočil bi se na nekatere točke, ki so jih omenili drugi kolegi. Tu imamo zlasti rabo antibiotiko. Slišali smo že, da pogrešamo nekatere specifične podatke, da bi videli, kako je z odpornostjo na protimikrobne snovi. To je koristno in potrebno, tako kot smo slišali in kot smo videli, v podatkih, zato da bi lahko bolje uporabljali antibiotike in da bi bolje nadzorovali samo rabo. Potem temeljni vidik pri tem predlogu, to gre tudi za to, kar smo slišali, gre za vlogo veterinarjev. Tu imamo različna stališča, samo osebno vidim nekaj bojazni glede te možnosti, da bi veterinari predpisovali in prodajali antibiotike. To je element, ki je bil po mojem mnenju jasen in mislim, da moramo to bolje urediti zakonodajo. Potem imamo tudi druge točke, kjer moramo povzeti stvari. Recimo, tu imamo farmakovigilanco. In tu moramo seveda tudi upoštevati nadzor, recimo prisotnost ostankov antibiotikov v vodah in druge. Torej, to so bistveni elementi našega življenja. Potem gre tudi za spletno prodajo. To mora biti urejeno zakonodajo in drži to, kar so rekli predhodni kolegi. To gre za težave, ki so povezane s prepovedjo spletne prodaje in predpisovanjem. Istočasno pa moramo poskrbeti za to, da bomo še naprej imeli strog nadzor, tako da nam potem lahko to zdravila v obtok. Potem gre tu tudi za ta zdravila, ki jih moramo seveda tu meniti pozitivno. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst wil ik als schaduwrapporteur voor de ECR-fractie... Eh, Gospod, collega, ja, hvala lepa. Izrazil bi hvaležno zapravljeno delo gospe Polsen. Bili smo odlično sodelovanje. Sam bi se vrnil na vprašanje glede autorizacije. Sem vložil predlog spremembe, več je bilo postopkov. Vložil sem predlog spremembe, zato ne bi imeli decentralizirano notorizacijo. Torej, ne gre za to, da imamo nek nov postopek, ampak gre za spremembo obstoječega postopka. S tem bi seveda poenostavili vse vidike in upam, da bomo lahko podprli ta predlog spremembe. Glede preostalega pa čakam na nadaljevanje dela. Prihodnji teden bomo imeli sestanek. <clears throat> Tak so mi, ker upam, otakme, molim. Gospod Federli. Ja, hvala lepa predsedajoči, hvala gospe Polsen za tako dobro poročilo. Jasno je, da se pri takšni razpravi osredotočamo zlasti na antibiotike, ampak seveda moramo je resno obravnavati vsa zdravila, kot so rekli nekateri kolegi. Ne gre le za bolezni, ki se lahko zdravijo z antibiotiki, kar lahko stvari odpornost, ampak imamo tu tudi zdravila proti parazitom, proti okužbam kože in tudi tu je treba ravnavati resno. Pravčiti moramo posledice, če ne bomo mogli nadzorovati antibiotiko. No, že dolgo desetletji govorimo o teh zdravilih, mogoče so to največji stroški, s katerimi se soočamo, največja zdravstvena teganja. Gospa Polsen je res prispevala k tej razpravi na švedskem. Smo to začeli, so to začeli urejati pred 30 leti, na nizozemska pa pred letom ni, ampak potrebujemo le politično voljo in isto politično voljo potrebujemo posod po Evropski uniji. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nur, nur drei Dinge möchte ich ansprechen. An Gospod Jar, dovolite, da spregovorim o nekaj točkah. Najprej eh, distinzijska pravica za veterinarje. Pomembno je, da veterinar lahko da recept za um, zdravila, ampak tukaj je pomembni še drugi del. Namreč, da potem veterinar prevzame tudi odgovornost za predpisano zdravilo. In te dve stvari moramo razumeti skupaj. Uh, Kajti sicer je tako, da eh, eden predpiše, drugi eh, potem eh, kupi in tako naprej in potem na koncu ni nišče odgovoren. Prodajalcev ne bi smeli dovoliti, kajti to je zelo občutljiva tema. In kar se tiče rezervnih antibiotikov, naj povem to. Morali bi najti verodostojno omejujočo rešitev, ki bi tudi uh, omogočila to, da bi se to podprlo v javni razpravi. Gospod Des. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rad bi se navezal na to, kar je dejal gospod Jar v zvezi z rezervnimi antibiotiki. V Nemčiji imamo urad za varna živila in eh, urad je izdelal eh, vrednotenje iz leta 2013 samo en odstotek um, antibiotikov je takšnih, da so to um, rezervni antibiotiki v veterini. Pri uh, humani medicini pa se to zgodi zelo, zelo pogosteje in zato moramo to ločevati. In ko gre za odpornost na antibiotike, pogosto krivi niso veterinari in pa uh, ti antibiotiki ampak eh, vladajo v bolnicah eh, takšna razmerja, ki jih je treba nujno spremeniti. In razmisliti moramo o tem, kako bi lahko preprečili odpornost, kajti tam se lahko zelo hitro uh, eh, nalezete katerekoli bolezni in niso za vse kriva potem veterinarska zdravila. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena. Sedaj pa prosim gospoda Saroja, eh, predsednika Evropske komisije, da prevzame besedo. Hvala, predsedajoči. Preden bom začel sedelo, bi se pridružil vsem tistim, ki so pozdravili dobro delo gospe Polsen. Pravila je odlično delo in veliko zadovoljstvo nam je bilo sodelovati z njo tudi na osebni ravni, če smem reči. Sami bi omenili nekaj točk. Najprej glede opredelitve profilaktiko, metafilaktične rabe in podobnega. Dodelali bomo opredelitve v parlamentu in svetu, sodelovali smo tudi z interesnimi udeleženci, pogovarjali smo se tudi z Združenjem veterinarjev Evropi, ti so predstavili določene argumente in na to smo se opozorili. Kar zadeva veljavnost, Torej, zdaj na trgu imamo tu predlog obnovitve vsakih pet let, Naše stališče tu se razhaja, potem glede autorizacije samih postopkov imamo tu predloge sprememb, kjer vidimo, da imamo tu lahko aktivne snovi, ki ne gredo nujno skozi centralizirani postopek. Tu imamo še zlasti nove aktivne snovi, tako kot je danes Te bi morale iti obvezno skozi centralizirani postopek zaradi štirih razlogov, zaradi dostopnosti, zato da to ocenimo po najboljši znanstveni dognanjih iz vseh držav članic. In tu imamo celotno poglavje o variacijah, to naj bi črtali. Predlagano je, da bi to zamenjali s poročilom o delovanju uredbe 1234 skozi 2008 kjer imamo močne dokaze, da veterinarsko gledano redno ne deluje dobro, to je jasno predeljeno v oceni učinka. Potem zaščita tehnične dokumentacije ali varstvo podatkov, tako se to včasih imenovalo. Želimo doseči ravnotežje med inovacijami in zaščito konkurenčnosti. Imamo tudi dokaze, in te so pred očmi vseh, ni dovolj zdravile za živali. Zlasti, če govorimo o manjših vrstah in o manjših državah članicah. Treba je spodbuditi vse to. Industrijo moramo spodbuditi naj vlaga v ta področja, recimo v čebele, to lahko pomislimo, ali tu imamo tudi nove antibiotike in tu moramo ohraniti tudi dobro raven konkurenčnosti, ne to, kar je nekdo izrazil nekatere bojazni o tem, da bi imeli tudi zaščito brez omejitev. Potem protimikrobna odpornost, to je ena izmed glavnih bojazni in gonilni si. Kot smo slišali, kot je rekel gospod Vegas, kar nas je privedlo do tega, da smo predlagali revidiranje zakonodajnega okvira. No, današnji zakonodajni okvir skoraj da ne omenja protimikrobno odbornosti. Predlogo komisije imamo tu vsaj 15 posem novih zahtev glede protimikrobno odbornosti. Tu imamo izčrpno in obvezno zbiranje podatkov določenih antibiotikov, te možnosti, da imamo nekatere kritične antibiotike za človeško rabo na podlagi znanstvene ocene. Pripravljeni smo preučiti kakršne koli predloge, ki bi jih prejeli, zato da bi se bolj učinkovito borili proti protimikrobni odpornosti. Istočasno moramo poštevati potrebo potem, da moramo zaščititi zdravje živali in ljudi. Potem zelo na kratko farmakovigilanca, zavračamo te sume, da smo to omilili. Današnja farmakovigilanca temelji na letnih poročilih. 80 odstotkov teh poročil je posebno dotaknjenih predlagamo, da bi šli na pomoč, tako da bi tu imeli neniha nadzor vseh škodljivih posledic veterinarskih zdravil. To je pristop, ki temelji na tveganjih, oceni teh tveganj skupaj z Evropsko agencijo za zdravila, ki je bila sicer močno vključena v to delo pri sestavi teh določ, no skupaj z agencijo menimo, da to pomeni pomemben korak naprej, vključno s ščitnjem zdravja živali ljudi. Potem spletna prodaja nekaj sekund, skušal bi obrazložiti, kakšno je sodišče to. Ne mislimo, da bomo z uredbo lahko kar odpravili ponarejena zdravila, nezakonite trgovce izven Evrope, za stranke, ki so se zavedajo tega ali pa se ne zavedajo tega, kaj kupujo in od koga. Ta diskurs smo že imeli pred štirimi leti v okviru sprejetja direktive ponarejenih zdravil za ljudi. Sprejeli smo pristop o ponarejenih zdravilih v direktivi in skušali smo določiti mehanizem, ki bi omogočil identifikacijo tistih subjektov, ki jim je dana država članca pooblastila na nacionalni ravni za to, da prodaje zdravila na spletu ta zdravila se danes prodajajo Evropi. Mi ne predlagamo sprememb. Za tiste, ki imajo autorizacijo nacionalni ran, to so mogoče neki farmacevti, distributeri, veterinari v nekaterih primerjih, nočemo posegati v to načelo. In če želijo države članice omogočiti to za vsa predpisana zdravila ali pa ne, za nepredpisane, za vsa zdravila razen za protimikrobna, je to določeno v predlogu komisije. Tu imamo 107. člen, kjer piše, da ima država proste roke pri autorizaciji o prodaji na spletu. Države to lahko storijo. Obenem lahko naložijo pogoje za ščitanje javnega zdravja in to obsega to možnost omitev, ki sem jih pravkar omenil. Kaj pa želimo storiti? Želimo imeti jasen niz določb, da bi omogočili tistim, ki od povlaščenih trgovcev kupujejo zdravila, da lahko vidijo, da so to legitimni trgovci z autorizacijo na nacionalni ravni. In sprejeli smo poseben vzorec, ki ga uporabljamo tudi v direktivi o ponarejenih zdravilih za ljudi. In še zadnja točka. Gospod Enin, gospod Ferro, spraševala o tem, ja, predlog komisije ne spreminja situacije. Imamo posebno situacijo v Združenem kraljestvu in tudi na Norveškem, kjer imamo ribogojstvo. Omenjamo osebe, ki so kvalificirane za predpisovanje veterinarskih zdravil skladno z nacionalnim pravom, ki se uporablja. Ponovno imamo poklice, ki so regulirani na tem področju, nacionalni ravni. Imamo tudi nacionalne kvalifikacije in nočemo posegati v to. Nimamo nobenega dokaza, da obstajajo težave sistem, kakšen je sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij na področju dela veterinarjev in zdravja živali, če govorimo o teh zdravilih. Kot obstaja danes, tako da nismo spremenili tega načela. Upam, da sem bil dovolj jasen. Glede tega, gospod Egnjo, ja, hvala lepa. Seveda, to je predlog komisije. Hvala lepa.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 nam bo uspelo in da se bomo na koncu strinjali vsaj v 90 odstotkih. Seveda, mi smo odbor za kmetijstvo in naša obveza je, da smo na strani kmetovalcev in da si pogledamo realno stanje. Ko si pogledam vse nove raziskave o a, antimikrobni odpornosti. In pa, ko si pogledam posledice, naprimer za vodo in pa za življenje na zemlji nasplošno, potem mislim, da se približuje zelo resen položaj. In morali bomo zmanjšati uporabo v kmetijstvu. in sicer na ekonomsko-tehničen način in to bo težko. Rada bi uh, oblikovala prožilo na lastno pobudo, da bi si pogledala posledice za kmetovalce, ki se bojijo, da bodo morali prevzeti stroške oziroma da bodo stroški da bodo stroške razvoja zadnjih 50-60 let plačevali posamični kmetovalci. In želim, da bo to naša skrb. To zdaj že presega meje tega poročila, tega se zavedam. Ampak to je naša obveznost in o tem bomo morali razmišljati. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše razmisleke. 15. in 16. julija bomo to sprejemali v odboru NV pa 22. septembra. Lepo se vam zahvaljujem, gospa Polsen. In sedaj je pred nami točka 7, sprememba uredbe 726 eh, skozi 2004 in sicer gre tukaj za postopke skupnosti, za odobritev in nadzor zdravil v humani in veterinarski medicini. In pa gre tudi za ustanovitev Evropske agencije za zdravila. Poročevalec je gospod Polčak, pristojni odbor je odbor Envi. Pogovoriti se moramo o predlogih sprememb. Vse te točke so med seboj izredno povezane. Uredba se nanaša na postopke odobritve in pa nadzora zdravil za uporabo v veterinarski in humani medicini. In eh, gre, kot sem rekel, tudi za ustanovitev eh, Evropske agencije za zdravila. Lahko nam predstavite spremembe. Gospod Polčak, beseda pa je vaša. Mm, <clears throat> pane predsedo, za uvedenje. Hvala lepa. Hvala lepa za uvod v to temo. Kratek bom. Kaj je gospa Polsen je eh, govorila o tem, to je vključeno v njeno delo, to je zgolj tehnični vidik. Ampak kot ste eh, po pravici dejali, to je tesno povezano s tem, eh, kar smo obravnavali pod prejšnjimi točkami. že v preteklosti smo zauzeli stališče o mojem mnenju. Rad bi se omejil samo na tista vprašanja, ki izvirajo iz predlogov sprememb. 30 predlogov sprememb imamo. To je samo ena desetina tega, eh, kar smo dobili v zvezi z poročilom gospe Polsen. In Iz tega lahko sklepamo tudi uh, to, kakšen pomen ima ta problematika. Torej, jaz obravnavam tehnični vidik. Strinjam se z vsemi predlogi sprememb. Pomembno je, da Evropski parlament doseže skupno stališče. To je samo en predlog spremembe, ki se ne nanaša na monografijo eh, zdravil. Tukaj, tukaj gre za a, tveganja za okolje. To je sicer zelo plemenita ideja, ampak gre za to, da postavimo težišča. In bojim se, da to ni dobro domišljeno. Namreč dokot in pa do kakšne mere bi lahko takšne monografije nastajale. Vete, iz vrst veterinarjev smo že dobili predloge In to je gotovo dobra podlaga. Ampak bojim se, da nimamo dovolj časa in prostora, da bi se s tem konkretnim vprašanjem ukvarjali v mojem mnenju. Verjetno bi zato potrebovali temeljitejšo razpravo, torej razpravo o tveganju eh, snovi za okolje. Toliko z moje strani. Kajti očitno je, kje je težišče dela. Sem poročevalec v senci za Evropsko ljudsko stranko za a, eh, področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini. To je zelo tehnična zadeva in s poročevalci v senci bomo gotovo dosegli dogovor o predlogih sprememb. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa, gospod Kaputo, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kratek bom. Poročevalec je že omenil da gre tukaj za zelo tehnični dosje, ki je tasno povezan s predhodnim dosjejem. Prijeli smo predloge sprememb. Po mojem mnenju bomo z lahkoto našli kompromis. Govoril sem sa poročevalcem o senci. Zanima me predlog kolegice, eh, namreč, da bi izdelali javno bazo podatkov in da eh, bi se nanašala na, ki bi nadzirala eh, podatke o zdravilih za uporabo v veterinarski in humani medicini. Mislim, da je to pomembno in mislim, da mora komisija to zahtevo podpreti. Kar pa se tiče Evropske, eh, torej Evropska agencija za zdravila je eh, pristojna za nadzor in za odobritev zdravil in sicer na centralni način. Tako bi dosegli boljšo povezavo med uredbo 726 eh, in pa novo uredbo o nadzoru eh, veterinarskih eh, zdravil. Gospa Ajuzo. Ehm, hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je treba ločiti ti dve agenciji, potrebujemo eno agencijo več. Ehm, dobro, lahko postavimo vprašanje, potrebujemo to agencijo ali je bilo vse v redu tako, kot je bilo. Mislim, da eh, skratka prihaja do, velike, do velikega uh, pomnoževanja agencij v Evropi in sprašujem se, zakaj potrebujemo zdaj to novo agencijo. Gospod Frank. Hvala, predsedojoči. Ja, še enkrat ugotavljamo, da je Evropska komisija ki naj bi poenostavila obstoječo uredbo in zapolnila vrzeli, še enkrat storila to, kar ni primerno. Škodovala je institucijam in državam članicam in stroški te nove Evropske agencije bodo vplivali na povečane cene zdravil. In ugotavljamo, da bi moral parlament preučiti, v kolikšni meri je Evropska komisija odgovorna za spreme zakonodaje in ali smo to so storilci te nespremljive naloge. Bolj razumno in modro bi bilo, če bi uredili ta predlog. Tu moramo poenostaviti, kaj ti komisija stvari zapleta. Pani posel Scott Kato. Thank you very much, Chair, and I'm glad, Gospa Scott Kato. Hvala lepa. Pridržujem se tistim govornikom, ki so skeptični do uh, porabe te, do, uh, tega, ali potrebujemo to agencijo ali ne in mislim, da bi morali um, skrbno ravnati z davkoplačevalskim denarjem. Pomembno je, da ne, menj, da, da ne zamenjamo birokracije in pa potrebo po zaščiti potrošnikov. Mislim, da je dosedanja agencija za zdravila dobro opremljena. če bomo znižani, znižali um, sredstva na tem področju, potem bo to imelo negativne posledice za zdravje živali in ljudi in potem bomo imeli na koncu še več uh, stroškov. Agencija mora biti zato deležna dovolj sredstev. Imela bi nekaj specifičnih točk. Skrbi nas, da bo imela uh, uh, agencija malo ljudi. Eh, zagotoviti moramo zbiranje podatkov, koordinacijo in pa analizo, zato da bomo izvajali eh, akcijski načrt za boj proti antimikrobni eh, odpornosti. Agencija je zelo pomembna pri izvajanju akcijskega načrta in tudi znanstveno mnenje je zelo pomembno. Podobno tudi mislim, da potrebujemo primerne vire za procesiranje podatkov. Kar se tiče zakonodaje veterinarskih zdravil, mislim, da bi morali pregledati a, a, e, zakonodajo. To, pregled, to bi morali pregledati vsakih deset let, tudi kar se tiče novih aplikacij. Treba zagotoviti, da imamo dovolj sredstev. farma, ukrepi za farmakovigilanco pa bi morali biti mnogo močnejši. Gospod Kaputo um, se tudi zauzema za to, da bi kar naprej aktualizirali bazo podatkov. Unesla bom tudi predloge sprememb v zvezi s tem. Hvala lepa. Dziękuję. Wyczerpaliśmy zgłoszenia pani i panów posłów. Hvala lepa. Smo pri koncu seznama. Sedaj pa dam besedo predstavnikov komisije. Gospod... Prepašam, pana, e, pan, pan, pan. Aha, še nekdo se je javil k besedi. Uh, Hvala lepa, gospod Federli. Torej, ali potrebujemo organ ali ne? Mislim, da je tukaj nekaj zelo pomembno, kajti v Evropski uniji imamo dva poglavitna problema. Sprejemamo dobre resolucije in pa dobre uredbe, Nekatere so slabše, druge pa so res zelo dobre, ampak problem je, da nimamo sredstev, da bi to spremljali. Kako delamo v nacionalnih parlamentih? Zagotovimo, da imamo organe in agencije, ki spremljajo zadeve. Naprimer, policija je pristojna za določena spremljanja. Zato je zelo pomembno, da imamo agencijo. Potrebujemo statistike in pa podatke moramo pa biti tudi v stanju, da obvestimo komisijo, če se uredba pravilno ne izvaja v državah članicah. In mislim, da bomo morali zagotoviti to, da imamo postopke za spremljanje pri vseh pravnih predpisih. To je zelo tehničen dokument. Če bomo uspešni, bomo vsaj eh, do neke mere lahko uspešni, vsaj toliko kot ehm, tisto, tisti dosi o zdravju eh, živali. Mislim pa, da bodo, bodo bomo morali biti zadeve bolj ehm, preproste. Sedaj pa komisija. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kratek bom. Ne. Zakaj smo predstavili ta dosi v povezavi s prejšnjim? da bi spremenili uredbo 726 iz leta 2004, kajte komisija predlaga, da bi imeli sedaj osrednji eh, postopek odobritve eh, oziroma da bi imeli dva. Eden bi bil za eh, Zdrav, za zdravila uh, v veterinarske rabi, druga, druga pa za humano medicino. Torej, kar se tiče komentarjev, ki ste jih danes podali, bi vam najprej rad zagotovil, gospa Juzo in pa gospod Ferron, da to ni nova agencija, to je agencija, ki je Evropska agencija o zdravilih. Torej, tukaj ne gre za novo agencijo. Vedno imamo v mislih Evropska agencija za zdravila ta je stara 20 let in dobra in nismo predlagali ustanovitve nove agencije. Zelo se strinjam z gospodom Scott Katom in pa s gospodom Federlijem, zagotoviti moramo, da bomo imeli sredstva. Agencija mora imeti finančna sredstva. Evropska agencija ima okrog 800 eh, zaposlenih. Tisti, ki so odgovorni za veterinarska zdravila, niso tako številni, ampak zelo nadolgo smo razpravljali eh, s kolegi iz eh, Evropske agencije, preden smo predstavili predlog Evropske komisije. Torej, ne ustvarjamo nove agencije, poskušamo pomagati Evropski agenciji, da bo kar se da dobro delovala kar se tiče odobritve in spremljanja um, zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Hvala. Posel, prošla, Hvala lepa. Še poročevalec. Hvala lepa. Rad bi na kratko nekaj povedal. Upam, da bomo skupaj s poročevalci v senci našli možnost za kompromisne predloge sprememb. Upam, da bomo lahko obdelali vse predloge sprememb. Ni jih tako veliko. Komisiji bi rad odgovoril. Nova uredba oziroma novi deli eh, spreminjajo porazdelitev pristojnosti. Komisija je izirala celo presojo vpliva in po mojem mnenju ne govori v prid agenciji. In v svojem mnenju sem tudi to ugotovil. Kajti um, višina pristojbin, ki se bodo plačevale za a, agencijo, ima velik finančni vpliv na financiranje celotnega sistema in to ima tudi neposredni vpliv na države članice. In to je treba povdariti. To ima vpliv na proračune, proračune držav članic. Po mojem mnenju je tako, da bi morali pristojnosti na EU ravni drugače porazdeliti. In strinjam se z gospodom Ferrandom. To bi morali imeti pred očmi in priznati bi morali, da ta uredba pristojnosti drugače porazdeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mnenje bomo v našem odboru sprejemali 15. in 16. julija, v pristojnem odboru, torej v odboru INVI, pa 22. septembra tega leta. In sedaj eh, bomo nadaljevali z osmo točko. Možnost eh, za države članice, da omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjene krme ali živil na svojem ozemlju. Poročevalec pristojnega odbora je gospod Des in pristojni eh, odbor je Envi. Agri se je zavezal, da bo izdelal mnenje v zvezi z poročilom Indija. Tukaj gre za možnost držav članic, da prepovijo ali omejijo uporabo gensko spremenjenih živil ali eh, krmil na svojem ozemlju. pred začetkom veljavnosti eh, uredbe še nikoli nismo dobili kvalificirane večine, eh, ki bi bila proti ali za odobritev gensko spremenjenih organizmov v živilih in v krmi. Zato je komisija sprejela odločitev, ki je skladna s sedanjimi predpisi brez podpore odbora. To se je vrnilo potem odbor in to je pomenilo, da imamo sedaj uredbo 1829-2003 in ta omogoča državam članicam, da prepovijo ali pa omejijo uporabo eh, GSO-jev. To se nanaša tako na živila kot na krmo ampak to lahko storijo samo takrat, kadar lahko države članice dokažejo, da uporaba tega predstavlja nevarnost oziroma grožnost za ljudi in okolje. Razlogi so lahko zelo različni in so lahko tudi izraz um, pridržkov na nacionalni ravni, so pa povezani tudi z vplivom na okolje ali pa na zdravje ljudi. Tukaj gre za revizijo odločanja o GSO-jih in pa o sprejetju okvira, pravnega okvira, tako da bodo lahko države članice na svojem ozemlju sprejemale ukrepe, ki imajo cilj, da se gensko spremenjena živila in karma prepovijo ali pa omejijo in sicer zaradi pridržkov, ki niso povezani za varnostjo proizvodov. Gospod Des je prevzel to mnenje. Preden pa mu dam besedo, bomo slišali najprej predstavitev komisije, zato da bomo lahko bolje razumeli, kaj je cilj te pobude. Izvolite, beseda je vaša. Imam že seznam govornikov. Gospod Mika, izvolite. Thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da nakratko predstavim predlog Evropske komisije, s katerim spreminjam, spreminjamo uredbo o gensko spremenjenih neživelih in karmin. Ta predlog izvira iz eh, političnih smernic, ki jih je odobril Evropski parlament julija 2014. Predlog je treba razumeti v širšem kontekstu. Evropski državljani v številnih državah članicah so skeptični glede eh, GSO-jev, ampak hkrati so živinorejci v, v Evropski uniji odvisni od uvoda eh, gensko spremenjenih eh, krm. 33 milijonov eh, ton soje letno uvozimo in večinoma gre tukaj za gensko, gensko spremenjeno sojo. Proizvajamo pa samo 1,4 tone. Samo da vam to ponazorim. To pomeni manj kot 5 odstotkov naših potreb proizvedemo v Evropi. Ali z drugimi besedami, če bi želeli povečati proizvodnjo, da bi, bi morali eh, za več kot 20 krat povečati proizvodnjo, če bi želeli pokriti no, naše potrebe. To je skoraj da nemogoče. Ta dilema je vodila k mm, različnim mnenjem v državah članicah v trenutku um, glasovanja. EPSA je izdelala oceno tveganja. Rezultat je sledeč. Pod v skladu za uredbo eh, nismo nikoli dobili kvalificirane večine v zvezi s 67 eh, eh, postopki in zato ni prišlo nikoli do kvalificirane večine in zadeva se ni spremenila in to ni spremenil niti dodatni korak prizivnega odbora. Komisija je zato vedno sama prevzela odgovornost, da je odobrila GSO-je in je temeljila na znanstveni eh, presoji vpliva EFSE, e, zato da bi izpolnila pravne obveznosti. Naj pa udarim, to je pravna obveznost komisije, da ukrepa. In to je enkraten uh, položaj. In To je privedlo do demokratičnega primankljaja in to je seveda slabo za vse. Rad bi povabil vse, da prevzamejo svojo odgovornost. Sedaj je treba priznati, da status quo uh, ni več vzdržen. Poleg tega menimo, da je razprava o predlogu zelo pomembna in lahko bomo tudi pojasnili položaj in uh, našli rešitve in sprejeli potrebne odločitve. Pregled postopka odločitve za odobritev eh, GSO-ja, torej tam je bilo sprejeto, da oziroma eh, razmislili smo o različnih opcijah lahko bi spremenili uh, komitologijo samo za GSO-je, ampak to bi bilo diskriminatorno. Težko je odgovoriti na vprašanje, zakaj bi spremenili pravila samo za GSO-je. Potem je bila še ena opcija, da bi spremenili eh, način glasovanja. To ni bilo mogoče, kajti to je zasidrano v pogodbi, da bi ga zagotovili eh, to, da se spoštuje 28 eh, držav članic. Če bi to spremenili, bi morali spremeniti pogodbo. In končno, da bi to vrnili državam članicam, da se same odločajo o odobritvi GSO-jev, tudi to ne bi šlo kajti to bi pomenilo, da bi sprejeli različne ravni varnosti med državami članicami. Predlog komisije bo državam članicam dal možnost, da upoštevajo nacionalne okoliščine, da omejijo ali prepovijo uporabo odobrenih GSO-jev v živilih in krmi na svojem eh, ozemlju. To bo vneslo več subsidijarnosti, končna odločitev pa bo bližje eh, državljanom. Države članice pogosto uporabljajo notranje eh, razloge, ki niso povezani z varnostjo, zato da so proti eh, pri glasovanju. Naj bom jasen, komisija bo ohranila odgovornost za to, da bo podajala odobritve za GSO-je. To se ne bo spremenilo v zvezi s predlogom. Naj ustrajam tudi na sledečem dejstvu. Opt-out odločitve bodo morale biti skladne z eh, srednjimi načeli EU. Prvič. Državljanom je treba ponuditi enako raven varnosti povsod v Evropski uniji. To pomeni, da morajo odobritve za GSO in, in pa ocena uh, eh, vpliva ostati na ravni EU. Razlogi za uh, nasprotovanje uh, se strani držav članic pa ne smejo biti v nasprotju s presojo tveganja ECE. Države članice pa lahko uporabljajo nujne ukrepe, če se pojavijo nova tveganja. Uh, imamo varnostne klauzule in te se bodo še naprej uporabljale. Drugič, ukrepi za opt-out bodo morali biti skladni za notranjim trgom in pa za mednarodnimi obvezami Evropske unije. To je razlog za to, da bodo morali biti odločitve za opt-out eh, v javnem interesu, drugič proporcionalne in nediskriminatorne. Um, gibanje eh, GSO-jev se bo spremljalo, kaj te države članice lahko prepovijo uporabo ali pa umijo samo na svojem zemlju, ne morejo pa preprečiti uvoza ali pa prostega pretoka. Ko se odločijo, da bodo eh, sprejele omejitev ali prepoved, bodo morale države članice natančno eh, upoštevati tudi gospodarski in družbeni vpliv na verigo živil in krme. Komisija je izpolnila zavezo, da bo omogočila državljanom in pa vladom, da bodo imeli več besede, kar se tiče GSO-jev. Naš pregled potrjuje sledeče. Postopek odobritve eh, je povezan z političnim izzivom. Um, to je treba rešiti, kajti gre za vredostojnost inštitucij. Mislim, da je ta eh, predlog najboljši odgovor za izziv, s katerim se vsi soočamo. Zato nas vse pozivam, gospod eh, predsedojoči, gospod poročevalec, eh, poslanke in poslanci, da imamo konstruktivno razpravo za to, da bomo dosegli korak naprej s tem predlogom. Hvala lepa. Myślę, że pierwszy w tej dyskusji, pierwszy odpowiedź otrzyma pan. Myślę da je pravilno, da damo najprej besedo pročevalcu. Gospod Des, izvolite. Hvala lepa. Ja, se ste kot predsedujoče že opisali predlog za spremembo uredbe 1829 skozi 2003 Eh, omogočimo politične odločitve na enotnem trgu. Takšni nacionalni prepovedi niso v skladu z mednarodnimi standardi in pogodbami, razen če so motivirane skozi resne zdravstvene pomisleke. Prečujoči predlog komisije eh, ne prinaša izboljšave trenutne situacije. V predlogu je zapisano, da lahko države članice odločijo, o svojih ukrepih opt-outa, ampak zaujiti morajo, da so ti v skladu z evropskim pravom, z pravom enotnega trga in z mednarodnimi zavezami Evropske unije eh, in drugih mednarodnih organizacij. S tem predlogom bo enotni trg eh, zelo ogrožen, po mojem mnenju, ali naj spet uvedemo nadzore na, mej, na mejah 28 držav članic, kakšne, eh, kakšne mm, uvoze bomo tolerirali. V primerjavi s tem, kar je napovedal komisar, eh, predsednik komisije Juncker, češ, da bo eh, znižal administrativne bremene, bi se tukaj zgodilo ravno obratno. Moram reči, da so me nedavno poklicali kmetijski ministri vseh političnih struj, naj ta predlog zavrnemo. Tukaj obstaja široko politično soglasje in mislim, da bomo to administrativno pošat spet vrnili komisiji. Ne ti se mi prav, da komisija se odreka odgovornosti. Tudi komisija ima pomembno vlogo v tem uh, ogrodju sprejemanja odločitev in zato mora ta odločitev stati pri, pri komisiji. In ta odločitev tudi ni skladna z drugimi predlogi. Komisar Čiološ je rekel, da bi morali 25 eh, odstotkov ozemlja izvedi iz eh, kmetijske proizvodnje in vesel sem, da se parlament sedaj uspel dogovoriti, da bomo tam pri, da bomo tam pridelovali stročnice. Eh, in vesel sem, da lahko sedaj pridelujemo stročnice, ki niso GSO-ji, zato tudi potrebujemo manj eh, uvozov. In eh, tako je pač komisija zgrešila tako pri takratni agrarni reformi, kot pa s tem predlogom. Eh, skratka, ne morem vplivati na odločitev v odboru ENVI, ampak mislim, da je tudi tam velika večina za to, da bi ta predlog poslali nazaj komisiji. Moram se predstavljati, da bi ta predlog bil izvedljiv in eh, preprosto ta predlog ni združljiv z načeli enotnega trga. Zato predlagam, da odbor za kmetijstvo v svojem mnenju zavrne ta predlog in uh, se skupaj vrne v odločanje komisiji. Hvala lepa za predstavitev vašega mnenja. Sedaj lahko začnemo razpravo. Veliko se vas je javilo k besedi ob 18 ur in 30 minut se začne, se začne ta dve pomembni seji. Eno izmed njih organizira gospod Nikolson, gre za predstavitev na temo konkurenčnosti eh, sektorja jajc. Tam bo govora tudi o sporazumu TTIP, O tem nas je obvestil gospod Nikolson in vsi smo lepo povabljeni na to predstavitev, tudi predstavniki eh, komisije. Prav tako pa eh, poteka še eno srečanje v salonu, tam bo govora o mlečnem sektorju, situaciji na trgu mleka in tako naprej. Mislim, da se lahko udeležimo obeh Eh, predstavitev, kajti vse teme so izredno pomembne in dobro bi bilo, če bi se lahko udeležili teh dveh uh, sej, predstavitev ob 18.30 minut. Tako da prosim, da ste kratki. Dobro, tema je zelo kompleksna, lahko bi ure in ure govorili o tem, pa vseeno uh, mislim, da uh, morate biti kar se da kratki in jedrnati, najprej da bi besedo gospod Bova. Gospod predsednik. No, enkrat pa se le strinjam z gospodom Deso, čeprav je to presenetljivo. Besedilo je slabo dodelano glede vsebine, tako kot je bilo tudi prvo besedilo o isti temi. Gre za isto besedilo in to je presenetljiva situacija kajti parlament in svet sta sprejela besedilo o semenih, zavrnili pa bomo besedilo o živili. Toliko bolje, imeli bomo kaos, kajti danes ta situacija postaja neuzdržna. Imamo slabo zakonodajo za semena in sedaj nam nalagajo ponovno slabo zakonodajo. Komisija sama priznava, ne bom citiral imena, ampak komisija je sama rekla, da ne moremo našega stališča zagovarjati pred svetovno trgovinsko organizacijo. Jasno, ne moremo izhajati iz dogovora SPEC, da bi se borili proti temu, če nas napada druga država, če gre za zavrnitev vstopa nekega gensko spremenjenega organizma v državo članico. In kako se bomo borili, če bo besedilo, o takšnih netarifnih ovirah takšno, kajti vsi vemo, da to ne bo delovalo, to je občutljivo in to ne bo držalo vode. Mislim, da je to, to zelo slabo besedilo, tako izhaja težave in tu gledam komisijo. Komisija to zavrača, čeprav Junker prosi za to, komisija zavrača da bi imeli celovito oceno gensko spremenjenih organizmov, znanstveno gledano, okoljsko gledano in tudi socialno in gospodarsko gledano. In to pomeni celotno valovanje. Če ne bomo upoštevali vseh treh vidikov, bomo imeli slabo oceno in ne bomo se mogli zagovarjati. Kaj predlagamo komisiji danes? To, da bi popustila multinacionalkam. Ampak kako? ne postiram prepovedanih organizmov. Slišim iste argumente, kot sem jih že slišal, strani podjetij, ki želijo, da imamo še lažji vstop za gensko spremenjene organizme. In to je paradoks v tej razpravi. Bardzo bym prosił, abyśmy przyszło dalej w wypowiedziach nie powtarzali. Prosim, da ste čim krajši in da ne ponavljate tega, kar je bilo že povedani, povedano. Gospod, eh, gospa Petir, hvala lepa vsem za predstavitve. Pozdravljam prizadevanje komisije, da vzpostavi zakonodajni okvir za omogočanje pridelave GSO-jev na svojem ozemlju. Ampak mislim, da moramo ob tem jasno določiti, pogoje, pod katerimi lahko države članice omejijo ali prepovejo proizvodnjo uh, genetsko spremenjene krme ali živil na svojem ozemlju, uh, tako kot to predvideva sedanji predlog. Opozarjam na potrebo potem, da preverimo vprašanje pravne gotovosti v tistih državah, ki se bodo odločile za prepoved ali uvedbo omejevalnih ukrepov, ki temelijo na tem predlogu uredbe. Ehm, ne vem, kako bodo države članice ob tem spoštovali svoje zaveze iz mednarodnih eh, pogodb in dogovorov. Mislim, da je po mojem mnenju morale države članice eh, odločati o omejevanju ali pa prepovedi GSO-jev brez utemeljevanje le tega. Mislim, da se lahko države članice pri tem sklicujejo eh, na vprašanja nacionalnih interesov pri torej, pripovedi ali omejevanju GSO-jev. Za discipline časovov, pani posel Hojbuš. Hvala, da ste se držali časa. Uh, ich glaube, es geht heute doch. Gospa Hojbuš. Hvala lepa, ne gre za to, da bi potrebovali različne ureditve v Evropski uniji, ko gre za GSO. Saj imamo enotni trg, ampak pogovarjati se moramo o tem, eh, pod kakšnimi kriteriji bomo dopustili uvoz GSO na naša ozemlja. Komisija govori v svojem predlogu o tem, da države članice ponavadi ne navajajo znanstvenih razlogov, ampak prej socioekonomske, politične ali druge razloge. Danes ste to še enkrat povdarili, ampak to sploh ni res. EFSA ima znanstveno utemeljene ugovore držav članic, ampak te vedno znova zavrača. To potem pomeni, da uh, imamo koruzo Matstats, ki je nekakšen križanec s štirih različnih GSO-jev, z štirimi različnimi značilnostmi. Uh, Eh, torej, takšne rastline se potem sploh ne označa kot za tvegane. Nihče tega ni preveril, glede na vpliv na okolje, na zdravje in tako naprej. Se pravi, ESA vedno znova vse skupaj pomete pod preprogo, zavrne, sedaj pa bi želeli sedaj prenesti odgovornost na ramena držav članic. To sploh ni demokratično in tega ne moremo narediti na enotnem trgu. Gospod Juncker, gospod Dec, ni želel samo znižati administrativna bremena, ampak je že takoj povedal, da so ehm, postopki v ESI nedemokratični in neznanstveni. In eh, iz tega se moramo najprej rešiti. Potrebujemo znanstveno podkrepljene kriterije in na teh morajo temeljiti eh, kriteriji. Mm, za avtorizacijo teh GSO-jev, ki morajo potem veljati tudi po celotni Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Anju. Ne moram se opreti temu, da tukaj sedi Jose Bove, ki eh, je nekdaj eh, uničeval eh, GSO-je. Tukaj pa sedim tudi jaz. Eh, ki sem nekdaj prideloval GSOE, tako da je tukaj um, res vse skupaj zelo ravnoteženo. No, govorimo o GSO-jih v krmi, v živilih in eh, komisija je jasno povedala, da uvažamo 25 milijonov eh, ton soje letno. To bo težko nadomestiti. No, sam delam uh, v proizvodni jajce v Veliki Britaniji in nismo uporabljali proteine brez ESO-jev, te pa jih je bilo vedno teže uv uvažati zaradi eh, pravil Evropske unije. Dostavljalci niso želeli tvegati, nam je vsega skupaj, nam je teh sredstev potem primankovalo in moral sem plačati ne vem koliko denarja za sojo iz Kazahstana. Nihče ni vedel, odkot je to pravzaprav prišlo, potem uh, uh, sem imel na izbiro to, ali bom ptice hranil z GSO e krmo ali pa jih kar pobijem. Uh, Eh, no, eh, nasplošno pa uporaba ali neuporaba ni vplivala na prodajo mojih proizvodov. Države članice imajo sedaj možnost odločanja in opozarjam vas, če boste prepovedali genetsko spremenjeno sojo, eh, več ne boste mogli nahraniti svojih čred. Prosim, razmislite o praktičnih posledicah vaših dejanj. Zelo težko je pridelovati sojo, ki ni GSO. Eh, in druge stročnice imajo veliko manj teh sestavin, ki jih ima soja in jo potrebujemo za krmo. Gospod Vazon. Hvala, pravite, da ni dogovora med državami te temi in komisija je zato morala oblikovati stališče med državami, ampak nenavadno je vse to, kaj ti tu gre za zdravje ljudi. Sami ste prejeli odločitev o autorizaciji seveda kot običajno odločalo na mesto držav. In sedaj mirno pravite, da to ne vpliva na autorizacijo GSO-jev in živil in krme, ki je gensko spremenjena, kar določa Evropska uredba. Države ne smejo sprejemati nekompatibilnih ukrepov glede na 34. člen o prostem pretoku blaga. Kot veste, bomo imeli to obveznost sprejeti uvoz GSO-ja. Tudi če države zavrnejo rabo teh organizmov in če sosede potem to sprejmejo, je seveda logika prostega pretoka blaga takšna, da bo tudi ta druga država imela to isto blago na svojem ozemlju. Kako je z rabo gensko spremenjene krme za živali? No, edino politiko, ki bi sprejeli, bi bila povezana s tremi točkami. Torej, da bi imeli nacionalne raziskave, nacionalno proizvodnjo in nacionalno potrošnjo. Hvala. Dziękuję pan poseł Andrzej. Hvala, gospod Andriju. Ja, hvala, predsedujoči. Najprej bi rad komisiji rekel, da če govorite o imenu demokratične volje in preglednosti, kot smo slišali, potem lahko rečem, da smo tu že sprejeli zakonodaje leta 2000 in to moramo spremeniti, kajti velika večina državljanov v Evropi je proti rabi GSO-jev pri živilih. In vaš predlog se ne more izvajati, kajti države pravno gledno bodo mogli upravičiti teh izbir, da bi omilili in prepovedali GSO-je in na sodišču se bo to lahko izpodbijalo. Ne vidim, kako bi lahko izvajali predlog komisije, da s tem ne bi spodkopali tudi načela enotnega trga. Potem bi s tem zapletli tudi naše komercialne zunanje odnose in na koncu pred nekaj meseci ste dali svobodo državam, da lahko omejijo ali prepovejo nizko spremenjene posevke na svojih ozimjih ta vaš predlog bo sedaj pomenil še večje pravne komplikacije, tudi komercialne komplikacije v tej zakonodaji, ki se uporablja za posilke. Je pa posel Buda. Gospod Buda. Domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că se cam vede care să fie soarta acestui document trimis de comisie. Hvala lepa. No, ne vem, kaj se bo zgodilo s tem dokumentom, ampak pravzaprav mislim, da bi morali najprej na skupnostni ravni rešiti naslednji problem. Namreč, kaj naj naredijo države članice s pričo vprašanja proizvodnja GSO-ja ali ne? Če bomo se morali zanašati na uvoz krme, potem s tem spravljamo eh, kmete v težek položaj če je to nevarno za človeško zdravje ali če je to škodljivo, potem eh, se mi zdi absurd to, da uvažamo genetsko spremenjeno krmo in živila iz tretjih držav. Eh, na svojem ozemlju pa ne dovolimo njihove proizvodnje. Mislim, da s tem ustvarjamo mm, oziroma nekoliko krnimo konkurenčnost naših kmetov v primerjavi z eh, kmeti iz tretjih držav. Ja, res je, tukaj obstaja tudi problem konkurenčnosti. Gospa Neušl. Hvala lepa. Mislim, da je pri predlogu komisije že od vsega začetka predvsem obstaja en problem in sicer EFSA. EFSA je podala mnenje, ki ni koristilo nikomu. O tem je govorila že moja predhodna govornica. EFSA strokovno in znanstveno gledano ni sposobna. Eh, to so povedali številni strokovnjaki preprosto ni usposobljena za to, da bi lahko podala eh, optimalno mnenje. EFSA je tudi preblizu industriji in to pomeni, da so vse zahteve po avtorizaciji bile. Uh, torej na vse je EFSA pozitivno odgovorila. Ona nima v interesu, v interesu, interesu Evropske unije. Tako da resnično se moramo soočiti za tem problemom neprimernosti EFE za odločanje o teh zadev. Uh, to, da pa sedaj uh, naj bi pravniki zavračali pozitivna mnenja, ki jih izdaja EFSA, to bo spet koristilo samo pravnikom in sodišem in nikomor drugem. Tako da prosim, da resnično tukaj spremenimo ta predlog. Hvala lepa, gospod predsedujoči pri možnosti opt-outa za pridelavo GSO, eh, bi še lahko razumela, da lahko države članice tukaj same o tem odločajo, kajti to je vezano na njihov teritorij. Ampak vse govorimo o prevozu, o shranjevanju, o uporabi genetsko spremenjenih, eh, genetsko spremenjene krme in živil. In tukaj se mi ta predlog spoh ne zdi izvedljiva, to ni v skladu z enotnim trgom. Ne morem si predstavljati, da bi s kakršnimi koli spremembami tega predloga kakorkoli napredovali. Zato se strinjam z oceno poročevalca gospoda Desa. Jasno, bi se morali temu upreti in eh, pravzaprav nam je komisija tukaj urinila nekakšen črni peter tega in moramo vrniti. Komisija naj tukaj konča svoje delo. Uh, ne pa, da bomo mi potem, uh, potem tisti, ki bomo morali hkrati ustreči željam potrošnikov in pa skrbeti še za konkurenčnost kmetovalcev v Evropi. Gospod Jare, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve pripombi. Uh, Najprej moram povedati, da gre tukaj za nadaljevanje izvornega greha eh, prepovedi teh avtohtonih semen. Tako, tako smo že uničili enotni trg, sedaj pa želimo se skupaj razširiti vse na krmo. Eh, ne glede na to, na kateri strani greš eh, glede genetske tehnike, je enostavno tako, da je ta predlog neizvedljiv in slab. Ja, kako boste pa nadzorovali transport GSO, recimo na češkem? Eh, kmetje so tukaj precej fleksibilni, kaj bomo naredili? Bomo spet uvedli nadzore nad eh, mejami? Eh, ne vem, kako bi naj to naredili. V Nemčiji bi morali potem še med državami nadzorovati prevoz. Skratka, to ni izvedljivo. To je treba zavrniti. Druga razprava. Eh, ta bi pa se tudi zaslužila nekaj pozornosti v odboru. Vse skupaj ima dolgo zgodovino. Imeli smo dogovor, potem smo imeli znanstveno ceno, potem sta komisija in sve prišla do skupnega sklepa. In pravzaprav smo vedno bili v začaranem krogu, potem nekateri krivijo ESO, čež da ni kvalificirana ali da ni pravilno urejena. Eh, no, tukaj bi že želel pozoriti na to, da imamo skupno odgovornost vse tri institucije, da rešimo ta problem, kaj ti eh, tako več ne gre, da smo v tem začeran, začaranem krogu in da potem dobivamo takšne predloge komisije, ki je prej neka nujna operacija kot pa rešitev. Eh, se pravi, zavrniti ta predlog, uh, Eh, nasploh pa mislim, gospod predsedujoči, da bi se morali v miru eh, pogovoriti o EFSI in razmisliti o tem, kako bi lahko izboljšali njeno strokovnost. Hvala lepa, gospod Kosam. Thank you very much indeed, uh, Chairman. Uh, we're all very well of the law. Gospod Nicholson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi se zavedamo uh, probleme v zvezi z avtorizacijo GSO-ja in kakšne probleme je to povzročilo. Strinjam se z uh, komisarjem Androkakisem, ko je prejšnji govoril o odboru EGRI, AGRI. Status quo tukaj ni spremljiv, no, ampak ti predlogi niso niti blizu izvedljivi rešitvi. To, da omogočimo državam članicam, da se odločijo o uporabi GSO-jev, bi zelo škodilo enotnemu trgu. Prav tako pa bi to škodilo konkurenčnosti našega kmetijskega sektorja in našim trgovinskim odnosom. Vsi vemo, da je Evropska unija močno odvisna od, uvoz, eh, od uvoza GSO-jev za krmo. 33 eh, milijonov ton soja vsako leto smo danes slišali tukaj in eh, komisar je rekel, je pravilno povedal, da ni mogoče prepovedati uvoze takšne genetsko spremenjene soje, saj v Evropski uniji nimamo dovolj. Zato eh, se sprašujem, zakaj spoh razmišljamo o tem, da bi uh, uvedli takšno zakonodajo. To je še zlasti nespremljivo, ko se soočamo z problemom hranjanja naj, vedno večjega števila prebivalstva z vedno manj viri. Predlog. Uh, uh, je tudi neprimeren zato, ker ni bilo ocene učinka in ker se skupaj ne temeli na znanstvenih dokazih. Številne tretje države imajo niže varnostne kriterije, pa iz njih uvažamo uh, hrano in pa krmo. Skratka, mislim, da bi morali ta predlog vrniti v komisijo. Uh, kajti ta predlog bi resnično spodkopal konkurenčnost eh, Evropske unije in res je neizvedljiv. Gospa Juso. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res smo tukaj soočeni z velikim problemom. Ne vem, ali bomo še naprej odvisni od soje, zato da bomo lahko nahranili naše organizme, a potem bomo še vedno morali uporabljati GSO sojo. Uh, Eh, no, nekdo je rekel, da EFSA e ni sposobna in da ni dovolj eh, strokovno usposobljena. No, eh, poglejte, uprava EFSA ne posega v mnenja strokovnjakov. Strokovnjaki so pravzaprav organi v Evropskih unijah. Jaz sem bila v žiri izbire strokovnjakov za te panele. Oni so zelo strokovni, zelo usposobljeni in uh, neodvisno pripravljajo mnenja, ki jih potem analizirajo in preverjajo tudi drugi strokovnjaki. Tukaj ni nobenega konflikta interesov. Nihče ne posega v pripravo mnenja EFSE. Gre za strokovnjake, ki so dobro pripravljeni, ki so na neodvisen način izbrani. Jaz sem imela priložnost eh, biti opazovalka v tej izbiri strokovnjakov. Dobro, sedaj, če vam niso všeč mnenja EFSE, potem ne morete reči, da so zato krivi vidi strokovnjake, ki jih pripravljajo. Tukaj gre za mnenja, ki so zelo skrbno pripravljena. Uh, sploh pa moramo eh, vedeti, da dobro, če ne želimo pridelovati GSO-jev, potem ni treba, da, to počnemo, da to počnemo. Ampak, če želimo še naprej uh, uporabljati soho, potem to ni možno. Uh, Eh, no, ne vem, če je genetsko spremenjena soja in pa nespremenjena soja enako primerna za, uh, za krmo, ampak uh, skratka, uh, brez genetsko spremenjene soje bomo težko shajali. Hvala lepa, gospod Flanagan. Ne bom ponavljal tega, kar so rekli drugi. Hvala. Piękne wystąpienie. Bardzo dziękuję. Pani poseł Kadenbach. Uh, Zelo lep govor. Gospa Kadenbach. Jaz pa mislim, da ni bilo še vse povedano. Nismo opozorili na to, uh, kako izredna je trenutna situacija v Evropskem parlamentu. Jaz sem članica odborov Agrin in vem, še nikoli nisem doživela, da bi bili tako soglasni torej oba odbora in posamezne politične skupine. Mislim, da se je danes zgodilo veliko. Jasno je, da se ne strinjamo s tem predlogom ali pa imamo vsaj močne pomisleke. Komisar, predsednik komisije Juncker je obljubil, da bo znižal administrativna bremena. Ta predlog dokazuje ravno obratno in eh, problematično se mi zdi, da je ta predlog eh, nekakšna prevara, Eh, slepijo nas, čež da države članice nočejo, eh, ki nočejo genetsko spremenjene krme, lahko preprosto izstopijo, ampak to samo ob spoštovanju treh strogih kriterijev, ki se tukaj skrivajo za vsem skupaj. To, kar je tukaj predloženo, je uh, nekakšna prevara. Eh, gre za brezpogojno odobritev genetsko spremenjenih organizmov na evropskem trgu in eh, dejansko eh, bi potem bile države članice soočene z veliko pravno Eh, negotovostjo, če bi sprejeli ta predlog. Tega mi si ne želimo, ne za države članice, ne za državljane in državljanke, ki bi ta predlog prav gotovo zavrnili. zavrnili. Mislim, da bi morali te besede predati tudi komisarje, dobro, čeprav smo vse skupaj povedali že v odboru za okolje. Pani Posev Madinas. Na kratko, predsedajoči, ne glede na naše mnenje o predlogu, uh, Mislim, da je bila predstavitev komisije odlična, kajti jasno smo videli, da se povsem zanašamo na gensko spremenjo soje kot vir proteina in da bi se to spremenilo čez noč ali s časoma, ne vem, to res ni uresničljivo, ampak pred nami je dilema. Na nek način je to pameten političen predlog komisije, ki pravi, države naj odločajo, želite povlastila, tukaj jo imate in jasno je, da se v tem odboru ne strinjamo tem, ampak se strinjamo v tem predlogu. Ne strinjamo se vsem, ampak v predlogu pa ja. In če me razumete, naj pojasnim še nekaj. Komisija je omenila, da bi ta predlog omogočil državam, da prepovejo rabo, ne pa tudi kroženje uvoza soje. Zakaj bi potem to uvozili, če tega ne moramo porabiti? Tega ne razumem. Potem drugo,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 poročilo pripravljača Nisa. Ampak to, kar je predstavila komisija, na nek način lahko sprovocira razpravo. Seveda moramo razmisliti, da imamo 95 odstotkov naših uvozov. S tem pokrijemo torej naše potrebe po soji. V veliki meri gre za voženo sojo in tu, tu se pojavlja ta razprava in seveda moramo pokazati, volje do razprave, ne da smo hinavski, po eni strani smo proti, po drugi strani vemo, da ne moremo biti brez tega. Ali pa tega ne moremo zlahka nadomestiti, da imamo 37 milijonov ton eh, svojega mlika, ki ga vozimo. Torej, ja, to je provokacija, imamo razpravo in na koncu bo komisija v večini uredila ta predlog, ampak mogoče bomo vsaj razjasnili nekatere ideje. Tu lahko spremljamo, zakaj gre, mogoče bomo ugotovili, da bodo mogoče učinki za naše rejce predvsej zaskrbljujoči. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tafman. Ja, dem vas, ki sakvo ne si sanjih venik in cud. Nimam več kaj dosti dodati, glede na to, kar je bilo že povedano. Že danes imamo eh, države, tudi moja regija sodi k tem državam kjer eh, kmetijski obrati lahko prostovoljno se odpovedo gensko spremenjeni krmi. Potem iz tega izdelajo program in to je dodatni prodajni argument in uh, to označijo tudi na svojih uh, proizvodih. To, je, to temeli na prostovoljni odločitvi proizvajalcev in mislim, da je to razumno. Predlog sam na sebi je že nekoliko nenavaden, kajti tu je zapisano, da ta predlog ne bo imel vpliva na notranji trg, ampak eh, večje uh, motnje trga sploh ne more biti. Kajti to bi pomenilo, naprimer, da bi gensko spremenjeno uh, krmo v eni državi dovolili, v drugi sosednji državi pa ne. Seveda je to izkrivljanje trga. Uh, Če je to provokacija, potem je to dobro uspela provokacija, kot je dejala gospa Magines. V Indiji smo imeli razpravo in to je zagovarjal tudi predstavnik komisar. In imel sem občutek, da je bil pri tem resen, da je pravzaprav resno menil, resno mislil s tem a, eh, predlogom. In a, eh, potem sem že podvomil v pristojnost akterjev. Celotna razprava o gensko spremenjenih organizmih je zlagana. Ko govorimo o pridelavi gensko spremenjenih organizmov in potem smo to vrnili v pristojnost držav članic, potem pa sedaj izvim, da pravzaprav sploh nimamo um, um, gensko nespremenjene soje v Evropi in tako naprej. Uh, Zelo pomembna tema je tudi uvoz in pa uporaba gensko spremenjenih organizmov in pa krme zlasti v Evropi. In da, o tem bomo morali razmišljati, kar se tiče preskrbe z beljakovinami v Evropi, ampak vse skupaj ne bo moglo temeljiti na predlogu Evropske komisije, kajti s tem predlogom ne bomo prišli naprej, ampak bomo delali samo korake nazaj. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama govornikov. Spoštovane gospe in gospodje, zavedati se moramo, da je naš sen, da so naša pričakovanja in možnosti eh, oddaljena od eh, realnih možnosti. Sicer se strinjamo, ampak eh, problema ne bomo mogli rešiti. Če tudi pošljemo nazaj to poročilo, bomo morali imeti resno razpravo o tem področju. Sicer na globalnem trgu ne bomo konkurenčni. In potem nam bo, nam bo žal, da ne moremo mi odločati a, o tem, kaj se dogaja na svetovnem trgu. Izvolite predstavnik komisije. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala članom za vse komentarje in vprašanja. In skušal bom odgovoriti na precej jedrnat način, tako da bi tu omenil nekatera vprašanja, ki so se nenihno pojavljala v razpravi. Najprej narečem, da smo večkrat slišali vprašanje o enotnem trgu in o potencijalni potrebi po nadzoru na mejah in pragovih in tako naprej. No, reči moram, da če govorimo o prepovedi rabe nekaterih organizmov, nekaterih ozemljih, ne govorimo o prepovedi gibanja tega blaga po Evropski uniji. Torej, nadzor na mejah ni potreben ta namen, Analizirali smo enotni trg in to precej podrobno. Seveda, obstoječi pravni red določa pogoje, pod katerimi lahko rešujemo pravila enotnega trga. Imamo tudi člen 36 pogodbe o delovanju Evropske unije, po katerem lahko države odstopajo od pravila enotnega trga in to ne bi bilo da je prvič ne zadnjič, da bi države odstopile. To se uporablja v znatni meri na številnih drugih področjih, tudi na področju kmetijstva, kot dobro veste. To je zelo pomembno. Potem še eno vprašanje, ki smo ga slišali, ali obstaja možnost, da bi proizvajali več proteinov na ozemlju Evropske unije. No, kot sem že rekel, če želimo povečati proizvodnjo za 20 krat, moramo najti prostor. Ampak eh, v Evropi ni prostora za to, razen če bi ustavili proizvodnjo drugih posevkov. In to je zelo, zelo pomembno. Poleg tega imamo tu še pogoje. To so fizični, podnebni pogoji za proizvodnjo stročnic v Evropi to ne bi bilo mogoče, tudi če bi imeli prazna polja, da bi lahko proizvedeli toliko stročnic na našem ozemlju. No, tako da bo to jasno, ko obravnavamo to vprašanje. Potem smo slišali to vprašanje o enotnem trgu. Rad bi spomnil na sedanji okvir. Tu imamo možnost, da uporabimo varovalno klauzulo, ki nikoli ni bila izpodbijanja. Pogosto se je uporabljal v nekaterih državah v preteklosti in tu gre za posebne iste učinke kot pri predlaganih ukrepih, kar pomeni, da so nekatera ozimlja izven enotnega trga v tem obdobju veljavnosti varovalne klauzule, to se je uporabljalo včasih in tu ni bilo nobenih težav, ki se omenjajo v današnji razpravi. Mislim torej, da imamo obstoječe izkušnje. Edina razlika je ta, da imamo pri tej varovalni kauzuli mogoče tudi priklic. To je povezano z novimi znanstvenimi informacijami. Tu pa uporabljamo razloge za morebitno prepoved drugih legitimnih dejavnikov. Ampak učinki na trgu so posebej enaki. Potem vprašanje EFSE, to smo slišali večkrat. Jasno bi rad rekel, da je šlo za odločitev evropskega sistema, da imamo en evropski organ, ki odloča varnosti prehrane. Ne smemo kriviti EFSE, da ni mogla rešiti temeljih protislavnih vprašanj glede genetskih sprememb, nekateri se to omenjali, kajti to izhaja iz vprašanj, ki jih ne moramo pripisati znanosti. To prihaja iz drugih legitimnih razlogov, kulturnih, etičnih razlogov, ampak to ni vloga EFSE. EFSA mora znanstveno oceniti situacijo in kot je rekla gospa Ajuso, sem prepričan, da je to urejeno po najvišjih znanstvenih standardih. Če potem rezultat pozitiven in potem komisija nima glasovanja držav, mora odločiti o tem skladno znanstveni in dognani na podlagi načel sprejemanja znanstvenih odločitev. To ni presenečen da sprejemamo odločitve po znanstvenih dognanjih. No, kaj mi sedaj ponujamo? To, kar je primerljivo v sedanji situaciji, to je možnost, ki je dodatna za tiste države, ki imajo te temeljne razloge, imajo druge legitimne dejavnike, ki se uporabljajo za opt-out. Torej, mislim, da bi morali situacijo, kot jo imamo sedaj, primirjati situacijo, ki je predlagana, da to ne bo neka konstrukcija, ki pravzaprav ne obstaja pri izvajanju. Potem smo slišali pomembno vprašanje gospodinic o uvozu in socioekonomskih posledicah, to bi rad odgovoril. Če bi imeli prepoved za celotno evropsko zemljo, to ne bi bilo smiselno, da bi imeli uvoz, ampak gre za to, da če imamo nekaj izbranih ozemlj, ker imamo opt-out, še vedno mora obstati ta možnost, da uvažamo in premikamo recimo stročnice, ki so gensko spremenjene, so namenjene za krmo in da jih pripeljemo tja, kjer ne bi jih lahko porabili. Zato, ker imamo enotno ozemlje in ohranjamo to možnost. Pravzaprav moramo ohraniti to možnost, da to ne bo prepričeno. Tako da bomo potem lahko naleteli na težave glede nadzora meja. Ampak to ni namen tega predloga. Glede socioekonomskih posledic. To vprašanje je zelo pomembno in kot sem povedal vodoma, bi to lahko ocenili zanesljivo le v tistem trenutku, ko bi vedeli, v kolikšni meri bo raba prepovedna in na katerem ozemlju. Sicer gre za milijon možnosti, ki jih res ne moremo resno analizirati. Torej, države so tiste, ki bi na koncu odločale o tem, če je to sploh možno da bi imeli ta opt-out, da bi analizirali socioekonomske posledice, kot sem to povedal uvodoma. Na koncu. Gospod Castro je omenil, da ne smemo biti hinavski v tej razpravi. In ja, to je pomembno tukaj, ti biti si moramo na jasnem. Danes smo v situaciji, ko nekatere države glasujejo proti takšnim odločitvam ali pa se vzdržijo na evropski ravni. Drugič, obsežna raba gensko spremenjenih organizmov je prisotna v krmi, potem pa te države, ki to uporabljajo, kritizirajo komisijo, ki sprejema takšne akte. Torej, to je zelo težka situacija in takšni situaciji je težko karkoli urejati, tako da res mislim, da moramo biti tu iskreni. In da moramo reči, da vedno imamo možnost in ponavljam, danes je ta možnost, da glasujete proti. Če bi imeli večinsko glasovanje proti, potem to ni sprejeto in potem konc tega. Ali pa je možnost, da glasujemo za, ampak nimamo tega glasovanja. Torej mislim, da smemo pozabiti, da se to ne bo spremenilo. Še vedno bo imeli dva kroga glasovanja v odboru, pretožbe na odboru, ker lahko odločamo o tem, ali želimo to prepoveti ali želimo reči ja. Govorimo le o situaciji, ko zaradi katerega koli razloga države ne pokaže svojega mnenja in imamo tu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 v odboru Invi in tudi tu sem videl nekaj pomembnega, kot imamo soglasje. In to je zelo redko, ampak reči moram, da je zelo pomembno analizirati, zakaj so ljudje proti predlogu, kajti tu imamo dva glavna razloga. Imamo skupino tistih, ki so proti GSO-jem in imajo posebno drugačne razloge kot tisti, ki so za GSO-je. In skušamo najti nek način, s katerim bo ta situacija bolj jasna ko bomo glasovali o potrditvi GSO-ja v prihodnosti. Zato je bil predlog oblikovan na tak način. Reč moram, da smo pregledali vse teoretične možnosti, ki so bile tehnično možne, da bi si lahko te situacije to predstavljali. In ta možnost se je pokazala kot edina, ki je sploh izvedljiva v praksi. Kajti vse druge bi pomenili, da bi to preklicali ali ponovno načeli pogodbo ali da bi uporabili mehanizme glasovanja ampak vi sami tega nikoli ne bi podprli, sem posem prepričan. Torej, gre za to, da če moramo imeti drugačno situacijo, kot jo imamo sedaj, je to ta predlog. Sveda, lahko rečete, da ste proti, to je vaša pravica. Ampak potem smo ponovno v situaciji, ki imamo sedaj in ni veliko drugih možnosti. Hvala za vašo pozornost. Bardzo dziękuję. Pan poseł. Hvala. Gospod Tes, izvolite. In nič vam ne zavidam. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Prevzel bom eh, to nalogo in v veselje mi je. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za razpravo. Vse lahko podprem. Ne vem, kaj bi lahko kritiziral. Slišal sem prispevek avstrijske kolegice in lahko jo podprem. Čeprav je Juncker iz moje politične skupine, ampak tukaj igra uh, slabo igro in ne želimo sodelovati. Ta tema ni primerna za takšne igrice uh, v uh, razhajanju med tremi inštitucijami. In gospod Niko, čestitam vam, vi lepo služite svojemu gospodu. Uh, če bi bili, v, če bi eh, bili na prostem trgu, bi vas razglasil za eh, najboljšega prodajalca leta. Eh, lahko bi prodajali tudi staro železo, ampak tega vam ne bomo odkupili in sedaj bomo to staro železo enostavno vrnili. Kaj ti ni primerno za to, da bi uvedli nekaj dobrega in novega za Evropo. In zadevo bomo hitro zaključili brez široke razprave prave Giovanni Lavija iz odbora Envi je gotovo enakega mnenja. Najti, najšli bomo novo rešitev. Hvala. Činkujeme, ale samohodu novega tež je bedje. Hvala lepa. Ampak a, novega avtomobila verjetno ne bomo dobili, starega pa tudi ne bomo kupili. 15. in 16. julija bomo eh, to sprejemali. Verjetno se bomo k tej temi še večkrat vrnili. To je razumljivo, to je kočljiva tema. In zato je težko najti za to temo optimalno rešitev. Prosim vas, da jutri seboj eh, prinesete glasovalne kartončke kajti začeli bomo z glasovanjem jutri zjutraj. Želim pa vam lep večer. Ne, poza, ne pozabite povabiti gospoda Nikolsona, to je zelo pomembna tema. Tukaj gre za proizvodnjo jajc in pa povabila koko pažeka. Torej, e, vidimo se spodaj v uh, salonu, v restauraciji. Hvala lepa za današnji sestanek.